Bonjour à tous. Good morning. Buenos días. Dobro jutro vsem. Začeli bomo z današnjim dopodanskim sestankom odbora za Eh, pravosodje. Pozdravljam španskega ministra za pravosodje, ki je prišel danes, da bi v imenu španskega predsedstva spregovoril o prednostnih nalogah eh, v, na področju pravosodja. Potem bomo pa o tem tudi razpravljali. Preden pa začnemo, še nekaj v zvezi z točko, eh, o kateri smo razpravljali s koordinatorji včeraj. In sicer je šlo za dodeljevanje enega dosjeja in sicer za vprašanje Swifta je šlo. Gre za to, da socialistična politična skupina bi hotela v zvezi s tem nekaj povedati. Najlepša hvala, samo stavek dva. Včeraj smo se dolgo pogovarjali o tem, kdo naj bi bil poročevalec za SWIFT oziroma za, predtem še za uh, Evropski nalog za zaščito. In uh, mi smo umaknili svojo prošnjo, da bi bili poročevalci za SWIFT, kajti naša uh, prednostna naloga je nalog za zaščito in uh, to je bilo potem včeraj na sestanku koordinatorja tudi sklenjeno. Hvala, gospa Gönc. Ahora, entonces, nadaljujemo sestanek in eh, prehajamo na prvo točko. Gre za prednostne naloge španskega predsedstva sveta EU na področju pravosodja. Sprej bo govoril bo španski minister za pravosodje. Eh, govoril bo 15 minut, potem pa bomo tako kot včeraj eh, imeli razpravo, po prvem krogu, kjer bo govoril po en koordinator. Eh, bomo potem slišali odgovore, potem pa bomo razpravljali naprej. Tako da bo minister odgovarjal na več vprašanj naenkrat. Gospod minister, imate besedo. Eh, gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje, dobro jutro vam sem. Prišel sem sem, da vam povem, kako si špansko predsedstvo predstavlja prednostne naloge na področju pravosodja. Jaz se zelo veselim eh, tega dela, seveda pa se tudi odgovornosti. Predvsem danes, ko se spominjamo žrtev holokausta. Jaz bi hotel eh, povedati, eh, da je potrebno se zavedati vseh pomembnih sprememb, eh, do katerih je prišlo zaradi sprejetja in uveljavitve Lizbonske pogodbe. Eh, mi bomo seveda vedno delali v korist državljanov. Zagotavljam vam, da boste v španskem predsedstvu imeli vedno dobrega partnerja za razgovor. In mi bomo pripravljeni tudi eh, na vse možne dogovore. Hotev bi spomniti tudi na to,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 bo pričela delati nova eh, Evropska komisija, to se pravi, da bomo morali rešiti številne spremembe, ne samo zaradi pričetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, temveč tudi zaradi nove komisije in tudi zato, ker sprejemamo nov eh, program 2010-2014 in sicer za Evropski prostor varnosti in eh, pravosodja. Mi bi hoteli delati zelo uspešno, uspešno, zato smo zelo skrbno eh, v troj, naši trojki eh, eh, zadeve pripravili. Mi smo prepričani, da je stvar zelo zanimiva, zelo napeta, da bo lahko prišlo do številnih spremem, da imamo številne postopke, ki jih je treba spodbujati oziroma z njimi začeti, da bomo lahko naredili korak naprej. Zato pa je potrebno, da nova komisija eh, ne čaka predolgo z predlogi za nove zakone. Vse skupaj je mogoče, mal se zaustavlja v zadnjem času in bi lahko zdaj to spodbudili in pospešili lahko bi se navezali na delno oziroma popolne eh, dogovore, ki smo jih že dosegli v svetu, da bi prišli hitreje naprej, ker določeno delo je bilo že opravljeno in na ta način bi tudi preprečili, da bi se stvari zaustavile, stvari, ki predstavljajo prioriteto in kjer imamo konsens. Tu mislim naprimer na vprašanja eh, prevajanja, tolmačenja, eh, garancije je pravo sodja, gre za trgovino z ljudi, gre za eh, otroško pornografijo in tako dalje. Mi bi hoteli čim prej imeti tudi predlog o evropskih eh, podatkih o letalskih eh, potnikih. Mi vemo, kaj, eh, kakšne pripombe je imel do sedaj že parlament. Gre predvsem za sorazmernost uvedbe takšnega sistema v Evropski uniji. Komisija bi morala to pobudo zopet povzeti, svet je na tem že delal in mi se seveda zavedamo, da je tu nujno se pogajati, da moramo sodelovati z tem parlamentom, da bi prišli do eh, ravnotesja v eh, tej vprašanji. Potem vprašanje varnosti, eh, ki je zelo pomembno, eh, vse ukrepe je treba utemeliti in seveda videti tudi kakšne druge zahteve zahteve moramo postaviti zaradi varstva podatkov. V evropskem ki listini eh, temeljnih pravic so ja zapisane vse pravice. To so pravice, ki so za vse obvezne in zato je tudi potrebno, da vodimo več dialoga kot prej in da zelo intenzivno delamo, ampak to za špansko predsedstvo ne bo noben problem. Mi moramo torej tukaj eh, zopet začeti delati na tej nalogi, moramo eh, povzeti vse pobude, ki obstajajo in hotel bi še nekaj počrtati, ker je to za državljane tako tako pomembno. In sicer gre za harmonizacijo naše zakonodaje na področju eh, garancij in pravic eh, v kazenskih postopkih. Mi smo tu videli velike lan, konec lanskega leta. Na ta način je svet lahko sprejel časovnico, ki jo vsi poznate. In to je bil zelo pomemben korak, do katerega je tukaj prišlo in to moramo izkoristiti. Eh, trojka in pa predvsem špansko predsedstvo so zelo zainteresirani, da tu naredimo korak naprej in da dejansko hitro nekaj dosežemo. Mi smo namreč mnenja, da na ta način eh, se širi eh, zaupanje med policijo držav članic in prepričani smo, da na ta način bomo lahko bolje eh, udejanili možnosti sodelovanja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 ki ga predvidevamo, to so pravice do prevajanja in tolmačenja v kazenskih postopkih. In tu imamo eh, pravico dajanja pobud držav članic, kar smo izkoristili in na to način smo našli rešitev lani oktobra. Kot predsedstvo smo mnenja, da je možno tukaj v prvem branju v parlamentu v zvezi z to temo, z te, tem predlogom zakona priti do soglasja. In tu bi seveda lahko potem sprejeli prvi zakon v okviru tega novega postopka mi se bomo zavzeli za to, da bi bilo to možno. Mi smo nam reč mnenja, da hitro dogovor v tej zadevi, pri tej smernici, pri tej direktivi bo zagotovo dobra osnova za eh, udejanjanje časovnice. Špansko predsedstvo bo vztrajalo na tem, da komisija tukaj da predlog direktive in to čim prej in sicer pred eh, koncem prvega polletja. Vi vsi veste, da po, eh, Lizbonska pogodba eh, predvideva evalvacijo politike, to je bolj v ospredju sedaj, eh, predvsem kar zadeva va, prostor varnosti. In eh, v Toledu je bilo popolnoma jasno, da ta evalvacija ne sme biti izgovor, da se ne bi sprejemalo novih zakonov, do tega ne bi smelo smelo priti, ne sme priti do eh, hromitve eh, legislative. In mm, to bi moralo pripeljati do tega, da bomo bolj učinkoviti. Tu eh, v Evropskem svetu in v komisiji se moramo zauzemati za učinkovitost pravosodja. Mi hočemo doseči, da bi to dejansko potem imeli. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, to, kar je Španija vedno govorila, že od pristopa v Evropsko unijo, je angažma za dejansko eh, prostor svoboščine in eh, varnosti za vse državljane. Mi smo ostali na tem eh, prepričanju, špansko predsedstvo je odločeno, da bo spodbudilo, da bo eh, udejanilo vse pobude, ki vodijo k temu cilju. Mi smo si tudi na jasnem, kakšen potencijal nam daje Štokholmski program in Lizbonska pogodba. Z eh, te perspektive bi hoteli podtrtati naslednje. Prvič, mi bi hoteli eh, temeljne pravice okrepiti, mi bi hoteli eh, prispevati k temu, da bodo evropski državljani lahko udejanili, realizirali svoje pravice, ne da bi eh, imeli probleme zato, ker imamo različne eh, zakone. Potem bi hoteli doseči, da administracija pravosodja na evropski ravni se izboljša. Hoteli bi prispevati k temu, da se inštrumenti poboljšajo, inštrumenti, ki eh, omogočajo, da se skupaj borimo proti eh, mednarodni eh, kriminalu in terorizmu. Sočasno pa bi hoteli izboljšati sodelovanje pravosodja tudi z tretjimi državami. To pomeni, da moramo konkretno realizirati naslednje naloge. Prvič, akcijski načrt Štokholmske konference bi hoteli sprejeti, zato pa je potrebno potrebno, da bi čim prej eh, pripravili časovnico. Mi potrebujemo jasne roke eh, za zakonodajne predloge in za nezakonodajne pobude za obdobje 2010-2014. Eh, eh, Izhajali bomo iz eh, osnutka komisije, mi se z njimi že pogovarjamo, z službami v komisiji in seveda bomo upoštevali tudi eh, mnenja držav članic in sočasno pa bomo se angažirali. In eh, zato mi vsi eh, hočemo vendar dobiti dokument eh, visoke vrednosti in z ambicioznimi cilji. Eh, zato pa moramo imeti določene roke. Drugič, mi bi hoteli zaščititi, eh, še bolj zaščititi temeljne pravice. Mi bi predvsem hoteli, da bi eh, Evropska unija pristopila rimski konvenciji iz leta 50. To se že delamo na tem. Mi bi hoteli, Eh, da se to zdaj realizira in to čim prej, mi delamo že na tem, tako da bomo dobili mandat za pogajanje, tako da bomo lahko z eh, svetom Evrope lahko podpisali eh, to dogovor. V tem smislu smo predvideli, da bomo organizirali seminar 2. in 3. februarja in tu bodo navzoči predstavniki Evropske unije in sveta Evrope, tako da bomo bomo dejansko v tej zadevi dobili jasne pozicije, glede na to, da gre za visokotehnično kompleksno temo, kot vsi vemo. Razvili bomo tudi inštrumente, tako da bo načelo medsebojnega priznavanja prišlo v veljavo, eh, kar zadeva eh, sodelovanje v eh, kazenskem pravu. To ustreza tudi štokolmskemu programu in zahteva je, da tu damo povdar prek pravne sodelovanje na področju eh, prava in pravosodja in sicer v sodelovanju z žrtvami. Žrtve morajo biti v spredju, eh, dosti prevečkrat se na to pozabi. Eh, potrebno je spodbuditi pomoč žrtvam. Mi v Evropi ne bomo delovali samo z perspektive tistega, ki ga obsojajo, oziroma eh, mi moramo v naših postopkih eh, dati v ospredje žrtve. In mi smo uh, organizirali seminar na to uh, temo in tudi v Toledo se o tem razpravljajo. Na ta način bi hoteli prispevati k temu, da komisija pripravi globalni inštrument eh, za žrtve, tako da bo status žrtve okrepljen in da bomo uh, imeli tudi boljše mehanizme um, popravljanja pravice za za žrtve. E, torej, mi bomo predvsem mislili tu na žrtve, mi bomo uporabili pravico do dajanja pobud in v tem smislu smo skupaj z drugimi državami e, pripravili predlog in sicer naj bi bilo tako, da v celotni Evropski uniji tiste resolucije se realizirajo, e, ki jih je ena inštitucija eh, podprla, sprejela in ki koristijo eh, žrtvam. Na ta način bi hoteli doseči, da bodo žrtve zaščitene v celotnem evropskem prostoru. In eh, tu imamo vedno več žrtev nasilja proti ženskam, potem eh, nasilja v družini eh, in temu je treba posvetiti več pozornosti. Ta nova listina bi morala biti eh, priznana povsod in na ta način eh, bi morali eh, tudi eh, udejaniti ukrepe za zaščito eh, žrtev. In torej, če ena žrtev ima občutek, da je ogrožena, bi morala tudi preko meja svoje države dobiti zaščito. To je nekaj, kar evropski državljani od nas pričakujejo in zato bi hotel, da bo tudi ta odbor podprl to našo pobudo. Sočasno pa bi hoteli tudi na načelo medsebojnega eh, priznavanja na področju kazenskega prava okrepiti. Mi bi hoteli eh, najti novo možnost eh, zasledovanja, ki naj bi nadomestil sedanje zakone. Mi bi morali različne dokaze eh, med seboj priznavati, ne glede na to, kje se dobijo. In zato pa seveda je potrebno imeti tudi eh, dobre, dobro opredeljene roke. Eh, potem tu predvideni so skupni preiskovalni timi, na ta način bi lahko te preiskave tudi izboljšali in dobili več podatkov. Nadaljna prioriteta, o kateri kateri bi hotel govoriti, to je uporaba informacijske tehnike pri administraciji pravosodja. Špansko predsedstvo upa, da bo v stanju, eh, da Eh, pripravi eh, elektronski portal za pravosodje na področju eh, v Evropski uniji. To bo velik korak naprej in to bo omogočilo tudi boljše usposabljanje osebja na področju pravosodja. Spoštovane dame in gospodje, Lizbonska pogodba predvideva tudi nekaj zelo zanimivega. Po našem mnenju je, gre tu za evropskega tožnika storilca. To je mogoče eh, nekaj zelo z, e, novega. Nimamo še natančnih e, predstav, kako naj bi to izgledalo, kako naj bi se to razvijalo. Štokholmski program je po našem mnenju e, jasno opredelil to funkcijo. In mi kot predsedstvo imamo namen, da bomo o tem začeli razmišljati, da bomo e, torej, m, dali kakšne predloge na tem področju. In ob koncu spoštovati spoštovane dame in gospodje, mi imamo tudi eh, pri naši politiki zunanjo razsežnost in v današnjem globalnem svetu je to še bolj pomembno, kot je bilo prvej. Kar zadeva pravosodje, se mora Evropska unija zauzemati, da pravna država posod eh, eh, ima pravo veljavo, da se uveljavi. Eh, mi moramo se boriti proti korupciji, moramo pospeševati, izboljševati varnost, varnost in tudi z perspektive pravosodja moramo skrbeti za eh, varnost eh, zakonov tako, eh, da bo se bo olajšalo tako trgovino kot tudi investicije. To je nekaj, kar, kjer morajo delati vse države. Potem mi se zavzemamo tudi za sodelovanje z tretjimi državami na področju pravosodja. To bomo vključili v agendo za zunanje zadeve Evropske unije. Eh, obstaja tudi agenda za pravna vprašanja in eh, to, ta eh, vprašanja so. Eh, na vrhu e, naše splošne agende. Mi smo e, tudi z Obamo se pogovarjali in tu e, je, obstajajo izgledi, da se bo politika spremenila, to moramo seveda izkoristiti. V aprilu smo predvideni srečanje ministrov za notranje zadeve, predviden je tudi e, sestanek na vrhu. E, prejšnjega oktobra je bila, ko mi se je bil sestanek v Washingtonu, Washingtonu. E, tam so se sestali direktori programov za pravosodje e, in e, mi vemo, da tudi sporazumi za uh, vračanje in za ponovni sprejem med Evropsko unijo in združenimi državami so v glavnem formalno zaključeni, zato bi bilo dobro, da bi v zvezi s tem imeli mandat, tako da bi dejansko lahko začeli z podrobnimi pogajanji in uh, bi videli, ali ne bi bilo možno sprejeti globalnega dogovora za izmenjavo informacij med policijami. Zato pa seveda je treba mm, zagotoviti tudi zaščito podatkov, kot je predpisano v listini. Mi vemo, da je to zelo delikatna zadeva, mi vemo, da je to kompleksna zadeva, ampak mi smo prepričani, da je to dobro in da se to da narediti, da eh, mehanizme za varnost spodbujamo, ne da bi pri tem. Eh, mm, ogrožali eh, zaščito podatkov. Obstaja pa še nekaj drugega v zvezi z združenimi državami, kjer se vsi strinjamo. Eh, to sem ugotovil, ko sem eh, se srečal z Erikom Holdenom eh, in Napolitanom. Eh, prejšnji teden so bili v Toledu in videli smo, da se v teh vprašanjih strinjamo program, kar zadeva financiranje terorizma. To je eh, stvar, ki eh, je za nas zelo zanimiva. Mi se za to zelo zavezemamo. Mi ne bi tu hoteli, da bi se karkoli zgodilo. Mi bi hoteli doseči, da bo tudi Evropski parlament eh, to pogodbo provizorično devetmesečno podaljšal, tako da bi lahko institucionalno sodelovali in da bi skupno iskali alternative, tako da bi parlament in svet lahko skupno reševala probleme, ki eh, na trenutno na tem področju obstajajo. Nam se zdi tudi zelo zanimivo in čakamo eh, na rezultate eh, dogovorov z Združenim državami, Avstralijo, kar zadeva letalske potnike neke in druge zadeve, o čemer se je razpravljalo, kar pa še ni sklenjeno. V tem pol leta eh, imamo tudi namen eh, organizirati sestanke ministrov, eh, tudi z Rusijo in Ukrajino. To bo zagotovo dober temelj za sodelovanje na področju pravosodja tudi s temi državami. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, s tem bom končal. To so torej težišča španskega predsedstva, ki sem vam jih na kratko predstavil. Z Belgijo in Mačarsko eh, smo razvili program, ki ga je potrebno sedaj seveda eh, udejanjiti. Eh, tu gre za velike spremembe, mi upamo, da novi postopki, novi načini dela eh, se bodo sedaj udejanili in že od vsega začetka bi hoteli odlično sodelovati z parlamentom in komisijo in predvsem z vašim odborom. Zato, ker smo mnenja, da je to najboljša pot, da pridemo do uspehov. Hvala za vašo pozornost. Gracias, señor. Najlepša hvala, gospod minister. In kot smo se dogovorili, bomo imeli najprej prvi krok eh, vprašanj in odgovorov. Dve minuti za vprašanje, dve minuti za odgovor. Koordinatorji posameznih eh, političnih skupin, v našem odboru bodo torej prvi postavljali vprašanja. V drugem krogu pa bomo poskušali dati besedo čim več drugim poslankam in poslancem. Najprej gospod Simon Busutil v imenu Evropske ljudske stranke. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, hvala, gospod eh, predsednik. Dobar dan, gospod minister, in najprej hvala za vašo predstavitev. Gospod minister, Včeraj smo se srečali z dvema vašima kolegoma tukaj v odboru in imeli smo zanimivo razpravo z njima. Dosti krat smo se dotaknili zelo pomembne teme Swifta. In eh, včeraj sta nam vaša kolega rekla, da naj svoje topove eh, obrnemo danes eh, v vašo smer. In zato bom sam takoj se dotaknil te teme. Gotovo pa se bodo tudi druge kolege oziroma kolegice dotaknili tega. Gospod minister, kot veste, je sporazum o boju proti financiranju terorizma in sledenju le tega eh, nekaj, kar je parlament dobil v razpravo šele ta teden in eh, skoraj da čez noč naj bi sprejeli odločitev o tem. Kar zadeva ta postopek, je Evropski parlament zelo nezadovoljen zaradi obravnave, ki jo je v zvezi s tem doživel s strani sveta. Najprej svet je sprejel svojo odločitev tik pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe in to je nekaj, s čemer parlament ni bil ne vem kako zadovoljen. In potem nekaj tedno je trajalo, da nam je svet posredoval sporazum. Ta sporazum nas je dosegel torej šele ta teden in sedaj naj bi uh, odobrili ta sporazum. Kar zadeva sam postopek, moram reči, da smo zelo razočarani s pričo načina, nad, eh, na katerega je svet obravnaval Evropski parlament. No sedaj pa v zvezi z osebino, gospod minister. Sveda bomo mi upravili svoje naloge, natančno bomo proučili ta sporazum, Posvetovali se bomo v zvezi z njim z strokovnjaki. Sveda pa ga bomo tudi preverili glede na resolucijo, ki jo je lani septembra v zvezi s tem sprejel Evropski parlament. Moje vprašanje, kako se boste vi odzvali na naše pritožbe zaradi metode, ki jo je pri sodelovanju z Evropskim parlamentom ubral eh, svet? In drugič, Kaj menite o tem sporazumu glede na rezolucijo, ki jo lani septembra sprejel parlament? Hvala. Hvala, gospa Gönc, za uh, skupino socialistov. Dogovorili smo se, da bomo najprej imeli vprašanje in odgovor. To sem pozabil, torej je sedaj na vrsti minister, da odgovori. Gracias, presidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Gospod Busutil, moram reči, da bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje na podlagi informacij, ki so mi na voljo. 30. novembra, ko je svet sprejel odločitev o tem, je sprejel to v okviru roka, ki je določen za takšen postopek. Če si ogledamo strukturo podatkov in če hočemo z tem ukrepom biti uspešni, potem je treba upoštevati, da so začele veljati seveda določbe Lizbonske pogodbe, ampak nekatere določbe naj bi začasno uh, razveljavili ali ne uporabljali kajti parlament mora imeti zadnjo besedo. No, 30. novembra se konča uh, rok za ta postopek. Seveda so postopki zelo zapleteni in uh, moram reči, da mi je zelo neprijetno zaradi tega, ker je parlament zelo pozno dobil uh, ta sporazum v obravnavo. Ampak vsekakor špansko predsedstvo se bo potrudilo in se je že trudilo, da bi čim prej ta inštrument dobil parlament v razpravo. Gre za bilateralno sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA in za neke omejitve, ki jih določbe pogodbe prinašajo. Vsekakor bomo morali pač pospešiti sedaj to delo. Posebne določbe veljajo za evropsko močjo svobode, varnosti in pravice. Sedaj pa res, socialisti in demokrati, gospa Gönc. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod minister, hvala tudi vam za vašo predstavitev. Prepričana sem, da bo špansko predsedstvo postalo neke vrste paradigma za dobro delovanje in eh, izvajanje določb Lizbonske pogodbe. Zanimivo je bilo slišati, kakšne so vaše zaveze na tem področju. SWIFT je eno od najbolj pomembnih področji in res je, da v zadnjih nekaj eh, dnevih eh, se pogovarjamo predvsem o tem. Imam pa dve vprašanji. Prvič, Govorili ste o tem, da je treba zaščititi pravice mladoletnikov in eh, zanima me bolj konkretno, kaj so načrti španskega predsedstva za večjo zaščito mladoletnikov, zlasti eh, ko gre za preprečevanje spolne zlorabe mladoletnikov in eh, trgovanje z njimi. Pomembno vprašanje za nas je tudi horizontalna direktiva, ki je na mizi Eh, sveta že kar nekaj časa. Kako se boste tega lotili? Kakšni so roki, ki jih predvidevate za to? Najlepša hvala, gospa Gönc, za vaša vprašanja. Naj vam še enkrat zagotovim, da tesno sodelovanje, ki ga imamo v okviru, v okviru trija predsedstv, uh, eh, velja tudi za sodelovanje s parlamentom. Vsa ta vprašanja so seveda zelo zanimiva za evropske državljane in za našo uh, politiko na področju varnosti. Trgovanje z ljudmi na tem področju je svet že sprejel celo vrsto ukrepov. Predlog komisije, ki je pred svetom, bi želeli čim prej sprejeti. V zvezi s tem obstaja cela vrsta različnih eh, sankcij, kazni in eh, te so urejene seveda v kazenskem zakoniku držav članic, vendar kljub temu menimo, da je eh, moč sprejeti skupni sporazum, dogovor na ravni Evropske unije. In ko bo komisija pripravila predlog v zvezi s tem, bo svet hitro se odzval na to. Enako velja za boj proti otroški pornografiji. To je zelo pomembno, pereče vprašanje. Trenutno komisija pravčuje to področje in komisijo smo povabili, da nam čim prej pripravi predlog besedila, da bomo direktivo o boju proti otroški pornografiji lahko čim prej sprejeli. Tukaj gre morda tudi za neko novo dimenzijo morda prvič se ukvarjamo tako z preprečevanjem, kot tudi z obravnavo žrtev otroške pornografije. In to slednje se mi zdi, da predstavlja nek nov pristop v okviru eh, sodelovanja med eh, pravosodnimi organi v Evropi. Gospa Infeld, hvala predsednik, hvala minister za vaš uvod. Naj se navežem na to, kar je rekel kolega Busotil. Želim povdariti, da ni samo parlament tisti, ki ga svet neustrezno obravnava, temveč eh, neposredno na ta način eh, neustrezno obravnava tudi evropske državljane. Mi v parlamentu se zavedamo svoje odgovornosti in če smo sedaj v neprijetnem položaju zaradi rokov, tega ni eh, položaja ustvaril parlament, temveč svet. Evropski parlament je postavil celo vrsto pogojev za glasovanje o SWIFT-u čez dva tedna. Med drugim tudi eh, dostop do vseh relevantnih informacij in podatkov. Seveda parlament mora opraviti svoje delo na področju pregleda in nadzora, eh, ko gre za podatke o tem. In pravna služba sveta v zvezi s tem je proti pravni podlagi za ta sporazum in to je mnenje, ki je bistvenega pomena za našo razpravo. Ampak svet nam ni zagotovil dostopa do tega dokumenta. V informacijo naj vam povem, da sem to sprožila na Evropskem sodišču in eh, Slišala sem, da eh, svet ni bil soglasno proti in nekatere države so nam hotele zagotoviti ta dostop. Torej, Zanima me tudi, kdaj bo eh, parlament eh, dobil odgovore na eh, resolucije z novembra 2008 o PNR, torej osebnih podatkih letalskih potnikov. Zanima me tudi, kdaj bo EU pristopila Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Problem je v naslednjem. Dve državi ne samo, da ne izvajata odločb eh, Štrasburškega sodišča, temveč celo javno eh, postavljata pod vprašanje pristojnosti tega eh, sodišča. Zato me zanima, kdaj bomo prišli do odgovorov. Gre za ločevanje države in crkve. Hvala, gospod minister. Gospa Inetfeld. Na področju Swifta gre za dve razsežnosti. Ena je vsebinska in tukaj gre za vprašanje, kako doseči ravnovesje med varnostjo in varstvom osebnih podatkov v situaciji, ko terorizem ni nek hipotetični scenarij, temveč realnost. Institucionalne odnose je tukaj treba določiti, definirati in po uh, našem mnenju je svet svoje odgovornosti tudi prevzel in izvršil. Ker zadeva pogaj, uh, podaljšanje začasno veljavnega sporazuma, ki že velja, so nam strokovnjaki rekli, da uh, je ta učinkovit v boju proti terorizmu. No, to odločitev moramo sprejeti in čas nas res preganja, uh, moramo delati na pravni podlagi, ki je pač eh, bila veljavna takrat, ko smo to odločitev sprejeli. Odločitev je bila, da za devet mesecev podaljšamo veljavnost tega začasnega sporazuma zaradi začetka veljavnosti uh, Lizbonske pogodbe. To je tema, ki je zelo, zelo pomembna za naše državljane. Ampak za njih je enako pomembno, po moje, ne samo varnost njihovega življenja, temveč tudi uh, varovanje njihovih osebnih eh, podatkov. In to je glavni razlog, da smo poslali ta sporazum v parlament. Torej gre za boj proti terorizmu in ukrepe na tem področju enostavno moramo podaljšati. Ne moremo teroristom uh, dati vedeti, da na nek način zaostajamo za njimi. Ni pa seveda to dokončna odločitev, to vam zagotavljam in nikoli ne bomo delovali eh, brez sodelovanja z parlamentom. Sedaj imamo torej devet mesecev na voljo, da razmislimo o stvarih, ne samo o SWIFT-u, temveč tudi o nekem splošnem mandatu za komisijo, tako da bi se lahko pogovarjali o vseh izmenjavah podatkov med policijskimi organi, da bi lahko ustvarjali neke vrste globalno vizijo v zvezi s tem kompromisom, ki ga je treba doseči. To je vprašanje tako varnosti, kot vprašanje temeljnih človekovih pravic. In kot pravim, zaradi tega smo sprejeli to odločitev. Obžalujem dejstvo, da imate morda težave v parlamentu zaradi kratkega roka. To nikakor ni bila naša namera. Naš namen je bil rešiti ta problem. Na koncu koncu bo pa seveda parlament opravil svoje delo. Gospod minister, zelo konkretno sem vas vprašala. Bomo dobili dostop do mnenja pravne službe sveta, da ali ne? To je menda dovolj enostavno vprašanje. Existen, existen una serie de normas que regulan la. Obstaja cela vrsta pravil, določb, ki urejo dostop do eh, mnen in sklepov sveta oziroma pravne službe sveta. Do sedaj so ti dokumenti bili dostopni in so še vedno dostopni na podlagi določb Dunajske konvencije. Torej tukaj obstaja solidna pravna podlaga. Senjor Romeva. Gospod Romeva za zelene. Lepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, naj vam najprej čestitam spričo zelo bogatega programa, ki ste nam ga opisali. Tri vprašanja imam. Najprej evropski nalog za zaščito. Vem, da je to zelo pomemben ukrep, vendar eh, je to ukrep, s katerim imajo nekatere države še probleme. Kakšni so problemi, ki jih eh, predvidevate s tem v zvezi za prihodnost? Potem drugo vprašanje. SWIFT ostaja problematična tema. O tem so kolegice oziroma kolegi že nekaj spregovorili in jaz se pridružujem njihovim, če hočete, pritožbam bi pa želel dodati še nekaj v zvezi z vprašanjem gospe Interfeld. Ali ste Evropsko sodišče povprašali za mnenje v zvezi z vsebino tega sklepa? To je konec koncev sklep, ki bo vplival na potnike, iz eh, Evrope v ZDA, ne bo pa vplival na obravnavo potnikov v ZDA. Gre za vprašanje varnosti, gre pa seveda tudi za vprašanje eh, nekaterih tveganj za nas v Evropi. To je torej konkretno vprašanje. Tretje vprašanje se nanaša z zaporniki v Guantanamo. Španija je prevzela nekaj teh zapornikov ali imate kakšne pravne probleme, težave s tem. Včeraj smo spraševali o tem, pa nismo dobili nobenih dogovorov. O tem smo se v parlamentu v zadnjih mesecih veliko pogovarjali, zato me zanima, kakšen bo postopek in kako boste uh, obravnavali te zapornike. Hvala, gospod minister. Najlepša hvala. Gospod poslanec kar zadeva prvo vprašanje, evropski nalog za zaščito. Prej sem že povdaril, da je to mehanizem vzajemnega priznavanja. Težave pa nastajajo, vendar zakaj? Zato, ker nekatere države ukrepe za varstvo žrtev, za zaščito žrtev, so odvisne od sodnega naloga ki ga izda sodnik. Gre za probleme, ko gre za upravna sodišča, ki v nekaterih primerjih izdajo takšne odločbe, naprimer, ko gre za nasilje v družini. V nekaterih državah to obravnava izključno kazansko sodišče. Skratka, tukaj so stvari zelo različne, ampak zajemno priznavanje bi nam vsaj omogočilo iti korak naprej uh, v zvezi s tem zelo problematičnim inštrumentom. 12 držav članic nas podpira pri tem in prepričani smo, da bomo lahko na ta način ustvarili zelo koristen inštrument za evropske državljane, ne samo na področju terorizma, temveč tudi na področju boja proti eh, nasilju nad ženskami in otroci. Naslednje vprašanje. Ali smo se posvetovali z Evropskim sodiščem? Eh, za človekove pravice v zvezi s SWIFT-om. Začetno obdobje in začetne analize naj bi se pravzaprav šele sedaj začele in začele naj bi se tukaj v parlamentu. To, kar smo mi naredili, je bilo to, da smo sprejeli začasni sklep, začasne narave, s katerim smo podaljšali predhodni sporazum z nekaj dodatnimi varovalkami kaj je bil namen tega sklepa? Da ne bi prišlo do vakuuma pri delovanju varnostnih mehanizmov. Ampak od vsega začetka smo povdarjali, da bomo seveda počakali na ocene pravnih strokovnjakov, pa tudi uh, ljudi iz policijskih organov. Rekli smo, da bo treba vzpostaviti nadzorne mehanizme in devet mesecev smo si vzeli časa za premislek. In tudi Evropski parlament bo v tem času lahko sprejel na podlagi analiz uh, eh, zasnovano odločitev. Kar zadeva zapornike iz Guantanama. Poleg sporazumov, ki jih imajo države članice o tem, da bodo prevzele nekatere zapornike iz Guantanama, uh, smo se na svetu eh, za PNZ, ministri za notranje zadeve, pogovarjali o tem. Nimam nekih eh, konkretnih informacij, poznam neke splošne dogovore, ki veljajo za, o tem, zato bi vam težko bolj natančno eh, odgovoril. Sama sicer gospa Fežat, nisem koordinatorka, ampak eh, v imenu našega koordinatorja bom spregovorila. Gospod minister, tudi jaz bi se želela vra, vrniti na sporazum o SWIFT-u. Oprostite za to, ampak vseeno, tako kot v času švedskega predsedovanja imam v tista, mm, pri svojih or, eh, odgovorih eh, se gibljete kot mačka okoli vroče kaše. Dejstvo je, da ena in ista vprašanja postavlja parlament eh, predsedstvom. Tri mesece švedskemu predsedstvu. Sedaj uh, govorimo o problemih vam, kar zadeva roke in tako naprej. Prejšnji teden v Strasburu so nam rekli, da obstajajo problemi v zvezi z prevajanjem tega dokumenta, ampak lepo vas prosim, verjetno se šalite, ko govorite o tem. Saj ne gre za nek, ne vem, eksperiment. Videti je, da eh, jemljete Lizbonsko pogodbo kot eh, nekaj, kar pravzaprav sploh ne zadeva Evropskega parlamenta. Gospod Reden, gospod Malstrojem in druge smo imeli na zaslišanju oziroma predstavitvah. In mislim, da moramo tukaj istočasno obravnavati vprašanja varnosti in človekovih pravic. Mesece in mesece vas že parlament opominja. Komisija se s tem ukvarja. Kaj pa osebni podatki? Ko smo vas o tem spraševali, oziroma vaše predhodnike, ste rekli, ja, odločitev parlamenta je pomembna, resolucijo ste sprejeli, ampak kaj kot te resolucije nihče sploh ne upošteva? po treh mesecih smo še vedno na istem trenutku. Vsi pravijo, roki, roki, timing, timing. No, sedaj pa konkretno vprašanje. Ali nam lahko daste pravno natančni odgovor, zakaj je bilo vse skupaj zasnovano tako, da je 30. novembra bilo v svetu šele odločeno, da bo Eh, parlament eh, dobil ta sporazum v začetku januarja. Hvala, gospod minister. Hvala, gospa Verža, za vaše pripombe, mnenja in vprašanje. Člen 8 listine o temeljnih pravicah je nekaj, kar je za me zelo pomembno in lahko vam povem, da uh, vsekakor bomo spoštovali vse pravice evropskih državljanov pri zagotavljanju njihove varnosti. To bomo naredili skupaj, to moramo narediti skupaj. In tukaj ne gre samo za SWIFT, gre tudi nasplošno za razpravo o varstvu osebnih podatkov in varnosti nasploh. PNR in izmenjava podatkov. To sta dve temi, v zvezi s katerimi se popolnoma strinjam z vami. Učinkovitost in sorazmernost ukrepov je tukaj pomembna in temeljna pravica, eh, kar zadeva varstvo osebnih podatkov, evropskih državljanov je nekaj, kar mora za vse nas biti zelo pomembno vendar moramo se eh, pogovoriti o tem, kako bomo varnostne politike eh, razvijali, krepili z tretjimi državami, v našem primeru z ZDA. To je torej kontekst. Odločitve, ki smo jih sprejeli, pa smo sprejeli zato, da ne bi ogrozili tega, kar smo že dosegli v preteklosti. Sodelovati moramo 30. novembra, kolikor sam vem, ni bila nobena druga alternativna možnost na voljo, da bi zagotovili pravo ravnotežje med varnostjo na eni in varstvom osebnih podatkov na drugi strani. Ne moremo enega žrtvovati v imenu drugega. Sedaj imamo začasni sporazum, ki je strogo začasen, to ni nek nov sporazum, to je samo podaljšanje veljavnosti tistega, kar smo že uh, eh, izpogali v preteklosti in to je sedaj odlična priložnost, da razmislimo o vseh uh, pomislekih vašega odbora in parlamenta. Hvala. Ne vidim nikogar iz skupine evropskih konzervativcev in reformistov, zato mislim, da lahko gremo na drugi krok vprašanj in odgovorov. Govornike prosim, da se držijo časovne omejitve. Tako bo lahko čim več ljudi spregovorilo in na seznamu je seveda veliko ljudi, zato vas prosim, da svoje vprašanje oblikujete v minuti. Gospod minister si bo zapisal vaše vprašanja in odgovoril na več vprašanj skupaj. Gospod Frost. Najlepša hvala. Najprej, gospod minister, vi eh, nadaljujete zelo težavno dediščino, predvsem kar zadeva vprašanje SWIFT-a. Eh, ko nas že drugič niso upoštevali kot Evropski parlament, o čemer je bil že govor. Na eni strani, če je vsebinsko za zahodni svet to tako pomembno, da se to oblikuje, se sprašujem, zakaj se to tako diletantsko dela eh, v dogovoru med institucijami. Eh, lahko bi vas še vprašal, vi ste govorili o globalnem dogovoru, zdaj pa vprašanje, če ne uspete niti vključiti Evropskega parlamenta, kako boste prišli do globalnega sporazuma? Predvsem, kakšna naj bo vsebina takšnega eh, sporazuma in tu verjetno ne bo zelo enostavno, glede na to, da gre za različne standarde, različne kulture. In zato moram reči, da imam malo občutek, da je ta globalni sporazum zaenkrat samo zamisel in bil bi hvaležen, če bi nam lahko to bolj podrobno pojasnili. Romero. Gospa Romero. Un minuto. Minuto. Presidente, si efektivamente. Hvala lepa, gospod predsednik. Ena od glavnih tem, s katerimi se tukaj ukvarjamo, je vloga parlamenta. Sedaj smo v novem obdobju Delo poteka v okviru Lizbonske pogodbe, zato bo parlament v tretjem stebru imel pomembno vlogo. Zahvaliti se vam želim za to, da ste prišli danes med nas. Predstavili ste ambiciozen program, ščititi želite temeljne pravice in spodbujati delo na vzajemnem priznavanju, tako bomo lahko rešili ta status quo. Vendar. To priložnost želim izkoristiti zato, da vas vprašam, kakšni instrumenti nam bodo pomagali zagotoviti varnost podatkov, kakšne instrumente lahko uveljavimo, zato da bo ta proces, ki se je tako slabo začel, nadaljeval bolje. Um, Gospod Latford, hvala lepa. Najprej me zanima, ali si bo minister ogledal delovanje evropskega naloga za prijetje. Sem tudi poročeval o upravljanju in tolmačenju, vendar zanima me, ali evropski nalog za prijetje zlorabljajo nekatere države članice. To naj bi uporabljali zato, da bi ljudi pripeljali na sojenje, ne pa kot neko ribarjenje in iskanje ljudi. Dogaja pa se to, da so ljudje dolgo priprti v zaporu in nimajo določenega datuma sojenja. Drugič, ko govorimo o Združenih državah Amerike in o njihovih namenih, da bi za nedoločen čas pridržali ljudi, Evropska unija pa podpira načelo obtožiti ali izpustiti, to pa gre v nasprotju z dialogom, ki ga imamo z Združenimi državami Amerike. In še tretjič, gospod Zapatero je dal čuden odgovor v zvezi s SWIFT-om. Po eni strani pravi, da začasno veljavo tega sporazuma bodo prekinili, če bo parlament to zavrnil. Po drugi strani pa pravi, da je pravno nemogoče prekiniti veljavnost tega sporazuma. Zato se mi zdi, da gre tukaj za protislovje. Ali je torej mogoče prekiniti ta začasni sporazum ali ne? Hvala lepa. Tudi drugi poslanci so začeli dvigati roke, ko smo začeli z drugim krogom. Sedaj pa vam sporočam, da je sedaj zaprt. Gospod Bronc, minuta. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, govorili ste o krepitvi temeljnih pravic. Želim pa govoriti o dveh ločenih dokumentih in sicer o listini o temeljnih pravicah in o konvenciji Sveta Evrope o človekovih pravicah. V odboru AFK v ponedeljek so nekateri izrazili dvom o veljavnosti tako imenovanega opt-outa oziroma izuzeti, ki jih imajo tri države, še posebej od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Prav tako so nekateri menili, da potem, ko je Evropska unija kolektivno podpisala konvencijo človekovih pravic, potem državljan iz države, ki ima opt-out, bi lahko potem konvencijo na Strasburškem sodišču prisilil, da upusti svoj opt-out oziroma svoje izuzeti. Upam, da to vprašanje ni bilo preveč zapleteno. Thank you. This is Kinga Gal. Gospa Kinga Gal. Én is az alapvető jogok területére kérdeznék rá. Hála lépa, gospod predsednik. Tudi sama želim postaviti vprašanja v zvezi s temeljnimi pravicami. Zelo vesel sem, vesela sem, da trio sodeluje pri pripravi skupnega programa. To je program za špansko, belgijsko in mačarsko predsedstvo. Mislim, da po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, da bo prvi trio in prvo predsedstvo imelo ključno vlogo pri sprejemanju pomembnih korakov v zvezi z veljavnostjo listine temeljnih pravic. V okviru tega naj bi zaščitili etnične manjšine. Imam pa specifično vprašanje. Kmalo bomo začeli izvajati pogajanja s strokovnjaki o konvenciji človekovih pravic, ampak kakšni so načrti predsedstva v zvezi s našim pristopom k tej konvenciji? Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. To je gospa Het. Minister se je dotaknil trgovanja z ljudmi in da bi morali sprejeti nekatere spremembe, ampak to je neka oblika suženstva, zato moramo uveljaviti preventivne ukrepe, da to vprašanje ustrezno naslovimo. Zanima me, kaj namerava predsedstvo storiti in kakšne možnosti vidite za Evropsko unijo, zato da bi lahko bolje preprečili, da se kriminalna dejanja na tem področju sploh zgodijo. Ali predsedstvo podpira države članice, da bi same sprejele okrepe za zmanjševanje povpraševanja po žrtvah trgovanja z ljudmi. To je nekaj, kar je predlagal komisar Baro v okviru okvirnega sklepa lani. Ampak dogovora o tem na svetu švedskemu predsedstvu ni uspelo zagotoviti, ali si bo špansko predsedstvo za, prizadevalo za delo na tem področju. Herr Ablecht. Gospod Albrecht. Najlepša hvala. Imam samo eno pripombo povezano z vprašanjem. Torej, če sem jaz to prav razumel, potem bo do podatki iz SWIFT-a že od 1. januarja 2010 zadržani, tukaj ne bodo posredovani v Združene države. To se pravi, od 1. januarja imamo vrzel v posredovanju in zdaj me čudi argumentacija, zakaj je tako pomembno teh par dni pri eh, prenosu podatkov. Eh, po moje bi bilo možno to zadržati še dalj časa, dokler bi parlament o tem odločal, ker vi kot svet verjetno niste eh, razumeli, kakšna razsežnost ima ta problem. Zato, ker gre tu za legitimiranje eh, kršitve temeljnih pravic. E, torej, to ni v skladu z ustavo, moram reči. Eh, vsaj v Nemčiji ne. E, je, Nemčije je popolnoma e, jasno, da je treba za poseganje v temeljne pravice sprejeti poseben zakon. Tega niste spoznali in meni se zdi, da je to eh, zelo problematično in da bi bilo treba to zavrniti. Hvala. No. Intanto, Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod minister. Pozorno sem poslušal vašo predstavitev, še posebej v zvezi z evropskim portalom za e-pravosodje. Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo zagotoviti pravo posodobitev in modernizacijo. Večkrat ste omnili tudi sodelovanje, sodelovanje s tretjimi državami in tako naprej. Evropska agenda bo sedaj naredila nov korak, imeli bomo konferenco v Agrigentu, to je moje mesto, ampak mislim, da je sredozemlje v sami srčiki problema. Mislite, da je to ključni pomen pri vzpostavitvi strategije, ki vključuje dvostranske sporazume s tretjimi državami? Ob eni strani, po drugi strani pa bi si morali pogledati tudi profil priseljencev kot potencial za priložnosti, za možnosti, naprimer, v zvezi s posledicami za trg dela v Evropi. Gospod Porcelino. Grazie, signor presidente. Ehm... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospoda ministra sem želela opozoriti na vprašanje, ki je meni zelo pri srcu. Organizirani kriminal, še posebej mafija. Kajti mafija se nekoliko razlikuje od organiziranega kriminala. Zato me zanima, ali špansko predsedstvo namerava pripraviti pravila, predpise v zvezi z dobički, ki so zaseženih mafiji. Kajti v Italiji so, so ta sredstva lahko namenjena za socialne namene. Gospa Malstrom ni spregovorila o tem, zato me zanima, kakšno je mnenje španskega predsedstva. Drugo vprašanje so priče. Kako bomo zaščitili priče v Evropi? Tukaj ne mislim samo na njihovo osebno varnost, ampak tudi na njihovo kakovo življenja. Gospod Cipel. Resrčna hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. V zadnjih mesecih razpravljamo o enakovrednosti eh, pravic same, državljanov. Ampak jaz imam nekaj drugega na srcu. Eh, vedno se postavljajo kritična vprašanja v zvezi z eh, pravicami državljanov, pa tudi v zvezi z kontrolami, naprimer SWIFT. In v zadnjih tednih se tu argumentira, vi morate v to privoliti ali pa hočete, da pride do uh, novih napadov. Uh, to je razprava, ki je vedno bolj ostra in uh, vedno pravijo, da obstajajo slabosti v našem varnostnem sistemu, uh, predvsem pa, da se bo to še poslabšalo, če SWIFT-a ne bomo sprejeli. Jaz pa moram reči, da nimam nobenih dokazov za učinkovitost tega sporazuma. Uh, sporazum oziroma postopek SWIFT se osem let praktično uporablja. Vi sami pa ste rekli, da so strokovnjaki vam potrdili, kako pomemben je ta sporazum. Ko pa smo kritična vprašanja postavili, pa ste rekli, da bo eh, sedaj spričelo z evalvacijo, z oceno eh, tega eh, sporazuma. In zdaj ne morete od nas zahteva, da bi brez konkretnih rezultatov privolili v ta eh, sporazum. Hvala. Hvala. Gospa De Jong. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. Podprem lahko vse komentarje svojih kolegov v zvezi s Swiftom. Škoda pa se mi zdi, da vi niste sposobni podati jasnih odgovorov. Upam, da bomo na en ali drug način vseeno dobili odgovore. Zanima pa me nekaj drugega. Kar zadeva pravosodje, celoten sistem v Evropi temelji na vzajemnem priznavanju, vzajemnem priznavanju razsodb, vzajemnem priznavanju dokazov in tako naprej. Zdi pa se mi, da Zelo malo analiz izvajamo o tem, kako pridemo do dokazov. Naprimer, v moji državi na nizozemskem imamo pravno razpravo, kako lahko to sploh storimo. Ali se strinjate torej, da ne potrebujemo samo spremljanja razvoja pravne države, o čemer razpravlja svet, ampak da bi morali to razširiti na to, kako se varujejo človekove pravice in da bi se to moralo upoštevati v kazenskih postopkih nasploh. Signore Borgeccio. Gospod Brgecijo, minuta. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Sarkozy je nedavno rekel, da ima francoska vlada jasno mnenje v zvezi z vprašanjem nezakonitega priseljevanja več evropskih držav, čeprav ne vse, Več držav torej nezakonito priseljevanje obravnava kot kriminalno dejanje. Kaj meni o tem špansko predsedstvo? Tukaj imam v mislih potrebo po evropski strategiji za boj proti priseljevanju, seveda na področju pravosodja. Sedaj prvi krok vprašanj smo slišali, slišali pa bomo sedaj tudi odgovore ministra za pravosodje. Gracias, señorías. Intentaré. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odgovoril bom na nekaj vprašanj, ki ste jih postavili, še posebej tista vprašanja, ki ste jih še enkrat postavili na različne načine. Vseeno pa imajo soroden pomen. Želim spregovoriti o Swiftu. Sedaj bom poskušal biti čim bolj jasen. Svet se o vsebini Swifta ni odločal. Popolnoma nasprotno. Kar zadeva vsebino in kakršno koli odločitev v zvezi z svobodo evropskih državljanov, zaščito podatkov in spremembo politik, to mora pregledati in potrditi Evropski parlament. Smo v obdobju sprememb, smo v prehodu iz ene pogodbe na drugo. Sedaj pa govorimo samo o podaljšanju veljavnosti nečesa, kar že velja. Organ, ki upravlja s podatki v okviru SWIFT-a, je v postopku prestrukturiranja. To pomeni, da so podatki, ki so bili neposredno na voljo strani ameriških oblasti, takšni, da niso takoj na voljo, ampak jih je treba predhodno potrditi. Zato odločitve o vsebini nismo dosegli. Nobenega namena, kadarkoli in to vam zagotavljam, nismo imeli terjati podatkov ali se izogibati določeni odločitvi, ki bi spadala pod Lizbonsko pogodbo. Evropski parlament se bo o tem moral odločiti. Vendar upoštevati morate dvoje. Prvič, 30. november je bil rok za pravno podlago, da bi ohranili obstoječ sistem. Govorimo samo o podaljšanju obstoječega sistema, ne pa o tem, da bi prenehali z izvajanjem obstoječih mehanizmov. Mednarodna zakonodaja v zvezi s pogodbami navaja, da ni mogoče preložiti začetka veljavnosti, to bi namreč predstavljalo enostransko odločitev. Realnost je torej takšna. In ta parlament se bo odločal o tem vprašanju. In sicer ne samo v zvezi s tem specifičnim vprašanjem, ki je le eno od mnogih, ampak tudi o vprašanju varnosti in zaščite podatkov v Evropi nasploh če želimo biti v skladu z osmim členom Evropske listine o temeljnih pravicah, moramo to storiti. Na voljo imamo še nekaj časa, imamo čas za razmislek in imamo tudi dovolj časa za pridobitev podatkov, ki jih bo svet dobil v posvetovanjih strokovnjaki, zato da pripravi dobro alternativo za vprašanje, ki je zelo zapleteno. To je edini namen, ki smo ga imeli kot institucija ko smo sprejeli te ukrepe. Vsebine, torej nismo spreminjali, nismo spreminjali statusa kvo, ampak smo želeli samo podaljšati obstoječi sporazum z določenimi jamstvi. Ta parlament bo odločal o tem vprašanju in o vprašanjih, ki so neposredno povezana s tem. Delovne skupine na visoki ravni so že bile vzpostavljene med EU in ZDA in kmalo pričakujemo rezultate njihovega dela. Pričakujemo tudi poročila, ki naj bi jih dobili kmalo. Zavedamo se vaših upravičenih in razumnih pomislekov v zvezi z zaščito podatkov in varnostjo državljanov v EU. Vidimo pa tudi, kaj pravijo strokovnjaki in o tem je treba razpravljati tukaj, kajti vi predstavljate evropske državljane. Strokovnjaki nam namreč pravijo, da so ukrepi SWIFT zelo učinkoviti pri boju proti terorizmu. Vprašali, mi, vprašali ste me tudi o evropskem nalogu za zaščito in o tem, kako to deluje v realnosti. Nedavno je bila objavljena ocena komisije o tem, kako deluje ta nalog za zaščito in delovanje naloga je zelo zadovoljivo. V praksi se sicer pojavljajo primeri nerazumnega izvajanja tega instrumenta in po posameznih primerjih si prizadevamo to ustrezno popraviti. To so samo posamezni primeri v zelo močnem instrumentu, ki ga imajo evropske službe na voljo kakor lahko sami preberete v poročilu o oceni, ta instrument zadovoljivo deluje, gledano na splošno, v vseh državah članicah. Instrument moramo še malce popiliti in rešiti določene posamezne primere, ampak s tem se na svetu že ukvarjamo. Morda nekoliko skačem sem ter tja, zato vas prosim, da me razumete, ampak sedaj želim spregovoriti o ocenjevanju in zagotavljanju pravne države na območju Evropske unije. To je seveda prednostna naloga. Evropskim državljanom moramo zagotoviti harmonizacijo naše zakonodaje in prizdivati si moramo za skupne cilje. Predvsem pa moramo poskrbeti, da bo ta zakonodaja, če je usklajena ali ne, popolnoma v skladu z načelom pravne države in z temeljnimi načeli, ki to predstavljajo. Na voljo imamo instrumente za analizo. To niso samo pravila, ampak tudi vsakodnevno delovanje naših pravosodnih sistemov ne gre samo za to, da poznamo zakon, ampak da vemo, kako se ta zakonodaja izvaja v Evropski uniji, kako se uporablja. S tem se na svetu seveda stalno ukvarjamo in špansko predsedstvo je zelo zavezano k temu, da bi nadaljevalo z delom na tem področju. Sedaj, kar zadeva Evropsko listino o človekovih pravicah in pristop Evropske unije k tej konvenciji. Da, seveda, obstajajo določena tehnična vprašanja, ki jih je treba rešiti. Ne gre samo za to, kako bi lahko uredili status držav članic in Evropske unije. Rešiti moramo tudi postopkovna vprašanja, ugotoviti moramo, kdo bo zadnji oziroma končni tolmač teh pravic, ali bo to Strasburg, Luksemburg, kakšna sodna praksa se bo tukaj uporabljala. Sveda obstajajo tudi druga tehnična vprašanja, ki so še vedno odprta. Zelo pomembno je, da Evropska unija v okviru Lizbonske pogodbe čim prej pristopi k tej konvenciji. V protokolu so določene klauzule, ki bodo vplivale na države članice, vendar sem prepričan, da imamo na voljo tehnične rešitve, zato da bomo lahko našli tudi dokončno rešitev za to vprašanje. Gospa Kinga Gal je spregovorila o pristopu in o povezavi rimske pogodbe s tem. Želimo imeti mandat za pogajanje, zato da bomo lahko čim prej podpisali to konvencijo. To je dobro za Evropo ampak to je po drugi strani dobro tudi za evropske državljane. Omenili ste tudi potrebo po tem, da bi vzpostavili klauzule za boj proti diskriminaciji, še posebej v zvezi s civilno zakonodajo. To je ključno vprašanje. Enakost oseb mora segati onkraj zidov institucij, kot so zakon, poroka, posvojitev in tako naprej. To mora biti vse prisotno. Vsi državljani v Evropski uniji morajo biti enaki pred zakonom na vseh področjih. Kar zadeva trgovanje z ljudmi. to je pomembna tema za špansko predsedstvo. Na tem dosijo smo delali že v času švedskega predsedstva. Komisijo smo prosili, da nam čim prej zaupa dosije v zvezi s tem. Imamo soglasje v svetu v zvezi s tem in pripričani smo, da je zelo pomembno, da Evropa prevzame vodilno vlogo na tem področju vključno z vsemi organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo z bojem proti trgovanju z ljudmi. Slišal sem tudi nekaj vprašanj v zvezi s priseljevanjem. V zvezi s tem želim povedati, da na svetu to vprašanje obravnavajo ministri za priseljevanje. Španija, podobno kot druge južnoevropske države, je zelo zainteresirana za krepitev sodelovanja na tem političnem področju. Želimo si zagotoviti ustrezne mejne ukrepe, želimo vzpostaviti ustrezen evropski prostor za priseljevanje. To je vse zelo pomembno in kot predsedstvo usklajujemo ukrepe, ki se izvajo v okviru različnih agencij pripravljamo tudi zakonodajo, ki bo seveda predstavljena parlamentu v premislek. Imamo seveda tudi vprašanje sredozemlja. To ima ključno vlogo, še posebej kar zadeva sodelovanje z južno-sredozemskimi državami, državami Srednje Afrike. Ne gre torej samo za sodelovanje na področju pravosodja, ampak sodelovanje na področju pravice, da se ukvarjamo s temi vprašanji. Tudi organizirani kriminal je zelo pomembna tema. Ko govorimo o terorizmu, govorimo običajno o enem večjem pomisleku. Organiziran kriminal ima na voljo zelo močna orodja in razmišljamo o zamrznitvi sredstev in tudi o sodelovanju s pričami. Sodelovanje s pričami je tudi zelo pomembno. Še posebej, ko govorimo o organiziranem kriminalu v zvezi s trgovanjem z drogami. Ta problem je zelo akuten v nekaterih državah članicah. Kar zadeva nalog za zaščito žrtev, to izvira iz programa za zaščito prič, ampak po posvetovanju z državami članicami in po obravnavi v svetu smo bili mnenja, da je ta instrument za žrtve bolje razviti ločeno, zato da bi komisija lahko pripravila predlog, ki bi pokrival žrtve kot celoto in ne kot del tega instrumenta. Zamrznitev sredstev. Nedavno je bila sprejeta Evropska direktiva o ponovni razdelitvi sredstev, ki so bila zasežena, ampak potrebujemo močnejši instrument v Evropski uniji za to, da bi lahko ustrezno rešili to vprašanje. Opravičujem se, če sem spregledal kakšno vprašanje ali na kakšno vprašanje morda nisem odgovoril dovolj podrobno, ampak vseeno se vam želim zahvaliti za vaše prispevke in seveda pozdravljam tudi vašo kritiko tukaj ste, da nam služite kot neke vrste vest in še enkrat povdarjam, da sem pripravljen sodelovati s parlamentom in da smo vsi pripravljeni sodelovati s parlamentom in zadnjo besedo na področju svobode ima ta odbor in parlament. Hvala. Eh, to je bila zelo zanimiva razprava. Zahvaljujem se vsem članom odbora, ki so spregovorili in s tem bi sklenili ta del našega sestanka ministru. Želimo vse dobro in dosti uspeha pri udejanjanju in doseganju svojih ciljev. E, imamo še druge pomembne točke na dnevnem redu, ki jih moramo obravnavati. E, tu imamo tudi evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu, eh, gospoda Dekeršova, eh, tudi druge, eh, ki bodo sodelovali pri naslednjih točkah, preden pa bomo nadaljevali, pa se poslavljamo eh, od gospoda ministra. Virgem Maria. question juste pour lancer la question. Mais fais l'annonce. Fais l'annonce. Dear colleagues. Dear colleagues. Please. Dragi kolegi, bomo nadaljevali. If you please be seated. Bonjour. Bonjour. so, <laughs> so, yes. As we said, we're about to restart. Kot sem prej rekel, bomo sedaj nadaljevali s našim dnevnim redom. Preden pa prejdemo na naslednjo točko, naj kot predsednik vam sporočim, da so koordinatorji političnih skupin na sestanku koordinatorjev, ki je potekal v tej dvorani včeraj zvečer, sprejeli odločitev, da bomo imenovali naslednje poročevalce. Gospa Henis Plašert bo poročevalka za SWIFT, gospa Intfeld bo poročevalka za PNR, Eh, torej izmenjavo podatkov o letalskih potnikih z ZDA na Avstralijo. Gospa Romero Lopez pa bo poročevalka za Evropski nalog za zaščito. Očitno, uh, ker smo se že o tem dogovorili, danes ni nihče proti. Sedaj pa bomo uh, eh, obravnavali enajsto točko na dnevnem redu. A, oprostite, gospod eh, Busutil, izvolite. Preden nadaljujemo, gospod eh, predsednik, imam postopkovno vprašanje. Ker zadeva SWIFT, bi želel se prepričati, ali se je naš odbor posvetoval z pravnimi službami o dejanski vsebini besedilu tega sporazuma. Morda sama poročevalka, ki ji čestitam k imenovanju za poročevalko, želi še kaj reči v zvezi s tem, ampak na začetku tega tedna sem že vprašal, ali smo uh, poskušali pridobiti jasen nasvet o vsebini tega sporazuma. Zato me zanima, ali smo dobili kakšen odgovor. Ali bodo strokovnjaki našemu odboru pomagali pri obravnavi tega vprašanja, če hočemo v doglednem roku priti do neke odločitve. Včeraj smo vzeli na znanje ta predlog, tega še nismo naredili, bomo pa to naredili. Poslali bomo dopis pravni službi, prosili, da nam takoj odgovori. tudi drugi nam bodo poskušali svetovati o tem. Henes Plešert. Veste kaj, čas se izteka, naslednji teden moramo že nekaj odločiti o tem, predsedujoči. Ja, to bo najbolj nujni postopek, kar jih poznamo in tako bomo delali. Dobro, kot sem že najavil, točka 11 dnevnega reda je sedaj na vrsti Evropski nalog za zaščito. Tukaj gre za zaščito žrtev, In ena od prednostnih nalog eh, v politiki kazenskega pregona je zagotoviti žrtvam eh, pravico do očkodnine in eh, pravico do kaznovanja storilcev. Ja, evropski nalog za zaščito. Tukaj gre samo za predstavitev uh, Eh, pobude. Če včeraj niste bili tukaj, seveda ne veste, ker smo včeraj že najavili zamenjavo točk na dnevnem redu. Sedaj gre torej za enajsto točko na dnevnem redu. 12 držav članic je pripravilo pobudo za sprejetje direktive o Evropskem nalogu za zaščito. Eh, kaj je namen te pobude, da bi eh, vzpostavili ustrezne mehanizme za preprečevanje ponavljanja eh, istega kaznivega dejanja ali morda celo storitve težjega kaznivega dejanja, katerega žrtev pa je enaka oziroma ista kot v prvem primeru. Žal, statistični podatki kažejo, da gre zlasti za žrtve, ki so uh, žrtve uh, nasilja v, zaradi svojega spola, potem mladoletnike in gre seveda za žrtve v okviru trgovanja za ljudmi. Evropska unija torej želi tukaj nekaj narediti in eh, nakratko nam bo v imenu španskega predsedstva to pobudo predstavil gospod, gospod Juan Jose Molino Kobos. Po njem pa bom dal besedo gospodu Leventu Altanu, ki nam bo povedal, kakšno je stališče komisije v zvezi s tem. Gospod Juan Jose Molino Skovos, Kovo, izvolite. Mike, if... Najlepša hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci. V mikrofon, prosimo. Eh, gracias, señor presidente. Eh, buenos días. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobr dan, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Nakratko vam bom danes predstavil to pobudo za Evropski nalog za zaščito. Kot je že predsednik odbora podaril, gre v tem primeru za pobudo 12 držav članic. Čeprav je v pobudi vključenih samo 12 držav članic, pa je vendar komisija resno vzela to pobudo vsega začetka in uh, namerava nadaljevati z delom na tej pobudi. Komisija je vse čas zelo dejavno bila vključena v to pobulo in pobudo in pomembno je seveda ugotoviti, da tudi vaš odbor podpira omenjeno pobudo. Z novo poročevalko, ki ste jo pravkar imenovali, v zvezi s tem predlogom bomo seveda tesno sodelovali. Zakaj je to pobuda, ki je prišla strani Španije? Tukaj gre za zelo enostaven razlog. Obstaja namreč neka vrzel v zakonodaj Evropske unije. Napadalec ali domnevni storilec, če se preseli iz ene države v drugo državo članico, v tem primeru se postavlja vprašanje, ali lahko država, v katero se je preselil tak posameznik, eh, poskrbi za izvršitev kazni, ki mu je bila ali je bila izrečena. Gre za sklep iz leta 2008, pa tudi uh, uredba iz leta 2009 določata nekaj na tem področju za storilce. Uh, Če pa se preseli žrtev iz eh, države članice, v kateri je bil, eh, bila kazen izrečena, se ta kazen, ta kazen neha veljati na meji, ki jo žrtev prekorači, ko se preseli ali pa premakne v drugo državo članico, kar pomeni, da njena eh, zaščita ni več veljavna. To je nespremljiv položaj v Evropski uniji, kajti po eni strani imamo eno od temeljnih eh, svoboščin, štirih temeljnih svoboščin, ki je svoboda eh, gibanja v Evropski uniji, ki jo določajo pogodbe Evropske unije. In v tem primeru zaščita ni več veljavna. Pravzaprav nalog za zaščito bi moral spremljati žrtev, ne glede na to, v katero državo članico se premakne. Žal na eh, področju Eh, kaznjivih dejanj na podlagi spola, nimamo veliko statističnih podatkov. Žal ne moramo tukaj eh, uporabljati tudi podatke posameznih držav članic, ker so kriteriji, ki jih eh, za njihovo zbiranje zelo različni. Zato menimo, da bi potrebovali evropski nalog za zaščito, tako da bo ta zaščita delovala in da bomo imeli primerljive podatke. Zaenkrat nimamo nobenih zanesljivih podatkov, zlasti ne na evropski ravni za to. Špansko predsedstvo je poskušalo zbrati eh, podatke od držav članic, 18 se jih je eh, dosedaj odzvalo na našo, v, naše vabilo. V oceni vplivov smo poskušali ugotoviti, kaj se je dogajalo leta 2008. 73 tisoč nalogov je bilo eh, sprejetih iz eh, teh držav članic, to, eh, ki predstavlja 61 odstotkov vseh prebivalcev Evropske unije. Če sedaj te podatke ekstrapoliramo, imamo 118 tisoč nalogov, ki so jih izdali v EU, kar je veliko število, torej neka zaščita velja. Ampak, če si ogledamo druge statistične podatke in če naprimer poskušamo gotoviti, eh, v kolikšni meri so ženske žrtev, potem so eh, ti podatki še večji. Če greste na eh, spletno stran WAVE, boste videli za leto 2008 ogromno podatkov. 148 tisoč je bilo takrat primerov nasilja zaradi spola v samo 15 državah članicah, v katerih so uspeli zbrati podatke o tem. Torej, en odstotek žrtev teh kaznjivih dejanj se sicer seli iz države v državo, ampak kljub temu je to ukrep, ki ga nujno potrebujemo. To je logika, na kateri je ta predlog zasnovan. In prepričani smo, da bo podpora Evropskega parlamenta in držav članic zagotovila, da pridemo do tehničnih rešitev, tako da bomo razširili zaščito na tem področju. Naj še povem, da je sicer eh, v, v, te, v temelju tega naloga um, zaščita žrtev zaradi spola, eh, kljub temu pa gre za zaščito vseh eh, žrtev nasilja v državah članicah. Gospod predsednik, hvala. Predstavnik Evropskega parlamenta, gospod Čoka. Eno minuto, potem pa bomo slišali, kaj meni komisija o tej poboti. I'll switch to English from now on. <laughs> Thank you for the floor. Hvala, gospod eh, predsednik. Kratek bom. Komisija v celoti podpira predlog španskega predsedstva, kar zadeva cilje, ki hočemo eh, doseči namreč eh, zaščititi žrtve nasilja na podlagi spola. Strinjamo se tudi z roki, ki so bili predstavljeni, namreč da čim prej letos pridemo do tega naloga. Vemo, da je zaščita žrtev že dolgo časa v našem uh, delovnem programu. Iz leta 2001 imamo kazenske, ki pregoni določbe na tem, potem imamo uredbo iz leta 2004. Komisija je pred nedavnim ocenila delovanje teh dveh aktov in ugotovila, da potrebujemo tukaj še več dodatne ukrepe. Zaščita žrtev je nekaj, o čemer vam je na zadnji predstaviti kandidatka gospa Reding natančno opisala, da je to ena od prednostnih nalog za komisijo, pa tudi za Evropsko unijo nasploh. To lahko samo še potrdim. In veselimo se sodelovanja z španskim predsedstvom na tej zadevi. Naj še dodam, da je komisija sedaj sredi priprav študije, ki bo vključevala tudi oceno vplivov, kar zadeve bodoče zakonodajne predloge. Pripravili bomo celovit svežen, svežen zakonodaje, Tukaj bomo direktivo in okvirni sklep eh, združili v en eh, zakonodajni akt in nekje v naslednjem letu bomo to delo tudi dokončali. Torej, še naprej se veselimo dobrega sodelovanja z vami, gospod predsednik, in z španskim predsedstvom. Hvala. Videl sem, da ste nekateri dvignili roke, ampak tukaj ni bila predvidena razprava razprava verjetno bo uh, eh, k malu potekala, vendar zaenkrat smo naredili to, kar je bilo treba, imenovali smo poročevalko. Gospa Romero Lopes je poročevalka za to. In Na naslednjem eh, sestanku našega odbora bomo prisluhnili poročevalki, ki nam bo predstavila te predloge. Takrat bomo imeli bolj konkretne informacije in to bo boljši temelj za razpravo o tej temi, ki je zelo zanimiva in ki je ena od eh, glavnih prednostnih nalog španskega predsedstva. Predlagam, da gremo sedaj naprej na točko 9 razvoj na področju protiterorističnih politik, telesni skeneri, dogodki v zvezi z neuspelim napadom v Detroitu, to so zelo zanimivi dogodki. Najprej bom dal besedo evropskemu koordinatorju za boj proti terorizem, gospodu Žilu de Kerkhohovu, potem pa nam bo predstavnik EDPS, gospod Botarelli, predstavil stališče, potem pa bomo imeli razpravo. Torej, gospod Kerhoff, izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik. Bom kar začel z temo. Na začetku naj povdarim, da je ta eh, incident v Detroitu zelo zanimiv v marsikaterem pogledu. Prvič, ne bomo presenečeni, kajti potrdil je, da je civilno letalstvo še naprej glavna tarča morebitnih napadov teroristov. Torej prevoz na morju tudi, ampak predvsem v zraku. Kaj je to pokazalo? Poleg eh, zbiranja izmenjave podatkov je postalo več kot očitno, da moramo biti bolje sposobni povezati, če hočete predelati podatke, ki prihajajo iz različnih verov. Obveščevalne podatke, podatke iz področja vizumov, policijske podatke. podatke iz pravosodnega sistema, zasebnega a, eh, sektorja, naprimer SWIFT, PNR in tako naprej. Svetovalec eh, predsedniku ZDA John Brennan je pripravil poročilo o tem, kaj je, so naredili dobro oziroma bolje rečeno slabo v tem primeru in ugotovil je, da enostavno niso povezali teh podatkov v ZDA, da bi prišli do ustreznega sklepa. Naslednja stvar. Še en dogodek, ki zaskrbljuje vse, je, da se Al-Kaida eh, osredotoča na eh, določene regije, na arabski polotok v tem primeru, v islamskem Magrebu tudi. Torej, ta eh, ustanavljanje teh regionalnih eh, organizacij Al-Kaide pomeni, da se Al-Kaida giblje eh, izven območij, v katerih je v preteklosti delovala. In to je nekaj, kar je treba upoštevati. Somalski državljan je poskušal avtorja stripa v, na Danskem, na primer, ubiti. To je naslednji dogodek, ki nam kaže na to. Poleg tega gre za uporabo tako imenih clean skins. Tako kot eh, Abdul Mutalab v Detroitu, ki je imel uh, veljavni vizum za vstop v ZDA, je moč videti, da se to dogaja z drugimi potencialnimi teroristi. V poročilu in prejšnjih poročilih eh, je to očitno. Zato se je treba bolje spopasti s problemom radikalizacije. Uh, Mutalab je izhaja iz bogate družine, je dobro oziroma visoko m, mm, kvalificiran, ima uh, podiplomsko izobrazbo iz eh, Velike Britanije, kar pomeni, da so to drugačni ljudje, ki jim moramo slediti. Z sekretarko Napolitano smo se prejšnji teden sestali v Toledu in uh, ameriški prijatelji sedaj vse bolj sledijo radikalizacije. Če imate primere Sazi, Hadley in nekatere druge v ZDA, vse več eh, ameriških državljanov somalijskega porekla se pojavlja v teh eh, krogih. In tukaj lahko razvijemo tesnejše sodelovanje z ZDA. In na obmenjih vprašanjih se moramo osredotočiti na neuspele države, kot naprimer Jemen ali pa v območju Sahela pod saharskem območju. To so države, ki, če ne bomo odločni pri sodelovanju z njimi, postanejo lahko uh, skrivališča in novi centri za teroriste. Prejšnji teden v Toledu smo o tem govorili v, skupnem, eh, v skupni izjavi in mislim, da večina teh stvari tam omenjena. Najprej varnost eh, letalskega prometa. Vsi smo bili enakega mnenja, namreč, da gre za več kot uporabo tehničnih pripomočkov na letališčih. Moramo večplastni pristop tukaj razviti, Torej, zbiranje podatkov, PNR podatki so tukaj seveda samo del teh podatkov, potem APIS podatke, obveščevalne podatke, podatke policijskih organov, naprimer o e, izgubljenih in ukradenih potnih listih, potem podatke o vizumih, komu so bili izdani in o vstopu in izstopu. Zbiranje in izmenjava podatkov. Tukaj tu gre za nekaj, kar jaz zagovarjam. Tak, v srednjem ročnem obdobju mislim, da moramo tukaj doseči eh, sporazum z američani za tako imenovane watch eh, sezname. In eh, če bo Evropski parlament to potrdil, potem se bomo lahko dogovorili z ameriškimi partnerji. Predpogoj pa so seveda eh, zavezojoči pravni sporazumi delo eh, kontaktne skupine na visoki ravni za izmenjavo in varstvo podatkov, je že eh, doseglo neko stopnjo dogovora, čeprav še obstajajo nekatere ovire, naprimer pravna sredstva za državljane ZDA e ali tiste, ki prebivajo v ZDA, e ampak eh, takoj, ko bo komisija dobila mandat za to, se bomo tega lotili zbiranje, izmenjava podatkov, potem eh, potovalne listine. Tukaj je treba zagotoviti neko višjo stopnjo integritete, ko gre za eh, zagotavljanje verodostojnosti identitete potnika. Če bomo biometrične podatke vključili v potne listine, potem bomo seveda iz, eh, povečali varnost in končno vem, da v parlamentu o tem zadnjem vprašanju veliko razpravljate. Razvita tehnološka sredstva za spremljanje potnikov na letališčih. No, v SWIFT eh, poročilo je o tem tudi govora. Veste, da imamo za ta okvirni program 1,4 milijarde evrov na voljo. Več kot 200 milijonov evrov pa bomo samo v letošnjem letu namenili raziskavam na tem področju in seveda potem je vprašanje telesnih skenerjev. Na tem področju je treba stvari čimprej uh, eh, pripeljati naprej. Države članice sedaj preizkušajo te skenerje in verjetno bo treba eh, pristop Evropske unije tukaj uskladiti. Poročilo komisije bo obravnavalo tri vidike, kjer hočemo tudi vašo pomoč, da bomo ugotovili, ali nova generacija telesnih skenerjev, kot pravijo, je Eh, takšna, da ne škodi zdravju ljudi, je učinkovita in, eh, je ta, in zagotavlja eh, zaščito posebnih določenih delov telesa. Integracija podatkov, to je nekaj, na čemer ustrajam. Morda ste v 27 državah članicah že uskladili svoje uh, ukrepe za boj proti terorizmu, ampak vsaka država članica mora mm, organizirati nek eh, eh, center za zbri, zbiranje podatkov, Fusion Center, samo 15 jih je eh, sedaj vzpostavilo. Fusion Center, torej ti centri za zbiranje vseh podatkov bodo spravili podatke posod, zato je potrebno strokovno znanje, to ni enostavno, ampak to je pomembno. Špansko predsedstvo uh, je sklicalo sestanek prejšnji teden v Madridu. 12 do 15 držav članic že ima takšne zbirne centre za podatke. Vzpostavili bodo neko mrežo med seboj, tako da bi se lahko povezali tudi z drugimi. Avstralci so bili tam prisotni, ehm, kanadski predstavniki, pa tudi predstavniki ZDA. Strokovnjake moramo na tem področju bolje usposobiti radikalizacija, o tem ne bom dosti govoril, ampak za me je to ena od prednostnih zadev. Tukaj treba več narediti. Če preberete moje zadnje poročilo iz novembra, decembra lani, boste videli, koliko želim na to, v to uh, investirati. Potovanja. Veste, da veliko evropejcev in američanov potuje v problematična območja kot Afganistan, Jemen, Pakistan, Mauritanija, Mali, zato da se tam usposabljajo kot eh, potencialni teroristi. No tukaj moramo več ugotoviti, kakšni je modus operandi in kakšne so eh, poti potovanja morebitnih eh, džihadistov. In končno, pomoč tretjim državam. S komisijo poskušamo pridobiti sredstva skupnosti in držav članic, ki bi jih namenili temu, da bi povečali zmogljivosti neuspelih držav pri reševanju tega eh, problema gre za preprečevanje radikalizacije, ne samo odkrivanje uh, kriminalcev. Danes popovdne bo v Londonu sestanek eh, o tem, ki bo, odgovoril, eh, ki bo govoril o jemnu, o teroristih, ki se tam usposabljajo, o tem, kako je treba jemenskim oblastem pomagati, jih usposabljati in tako naprej. Ampak ne samo uh, boj proti odkritim teroristom, temveč tudi preprečevanje eh, terorizma, radikalizacije je potrebno. Veste, da obstaja v Jemenu na tisoče brezposelnih eh, mladih ljudi, ki jih je moč vključiti v te eh, trende novačenja in radikalizacije. Da ne bom predolg, bom končal. Kot koordinator EU za boj proti terorizmu želim čim prej proučiti študijo komisije o telesnih skenerjih, tako da bosta svet in komisija lahko sprejela stališče po izčrpni razpravi, ki bo potekala tudi v parlamentu. Od komisije potrebujemo lizboniziran predlog o PNR, tako da bosto, bodo ministri eh, za notranje zadeve, ki so prejšnji eh, teden v Toledu dali podporo temu, lahko še naprej delali na tem. In čim prej moramo začeti s pogajanji za sporazum z ZDA o varstvu podatkov. Še nekaj, ko gre za potovanja, je treba sodelovati z ZDA o, o navačenju radikalizaciji, moramo izmenjavati podatke in seveda pomoč tretjim državam zlasti, ko gre za letalsko varnost, je nujna. Hvala. Hvala lepa. Več kolegov je zaprosilo za besedo, zato predlagam naslednje. To razpravo bomo ločili na razvoj organa za zaščito podatkov. Najprej bomo torej imeli vprašanja za gospoda De Kerhova, potem pa bomo slišali se gospoda Butarelja in Jonathana Fola z komisije. Dobro, na seznamu je več poslancev, predlagam, da seznam sedaj zaključimo. Upam, da boste lahko vsi prišli do besede. Vsak dobi minuto. Rotim vas rotim vas. Ampak, postopkovno vprašanje. Prosim vas, gospod predsednik, to je neumno. Koordinator za boj proti terorizmu nam podaja svojo strategijo, mi pa imamo samo minuto na voljo za, za vprašanja. Vem, da smo imeli prej tukaj špansko predsedstvo, ki je na široko predstavljalo svoj program, ampak samo minuta, to je neumno. Be here. Dobro, na koncu bomo slišali gospo, še gospoda Buterelija in gospoda Fola. Vsaj 20 poslancov imam na seznamu. Razprava se bo zelo zavlekla. Meni je to prav. Če je vam prav, v redu. Predlagam potem dve minuti. Držite pa se torej dveh minut. Če se ne boste, potem bodo stvari res ušle zvajati. Zato vas prosim, da se držite časa, zato da bomo lahko postavili čim više število vprašanj. Torej, nadaljujemo. Najprej gospod Busutil. Uh, tudi sam imam postopkovno vprašanje. Mislim, da bi v teh okoliščinah bilo bolje, da bi slišali tudi komisijo gospoda Butarelija, kaj ti morda bodo spregovorili o ravno teh vprašanjih, o katerih sedaj govorimo morda bodo poslanci potem imeli boljši upogled v to, kaj drugi pravijo in potem bomo lahko sami tudi podali boljše komentarje. Uh, Zdelo se mi smiselno, da bi stvar ločili, kaj te strategije za boj proti terorizmu je eno vprašanje, potem pa bomo slišali podatke o Swiftu, gospod Butarili, gospod Fall mislim, da še ni prišel, zato vseeno mislim, da je smiselno, da imamo najprej prvi krok vprašanj v zvezi s tem. Če se strinjate, potem gospod Busutil, izvolite. Dobro, želim se posvetiti vprašanju telesnih skenerjev. To je nekaj, kar ljudi zelo zanima in potrebujejo tudi odgovore. Vprašanja pa so zelo legitimna. Mislim, da tukaj ne gre za to, da bi to, kar sprejeli, ker želimo okrepiti varnost ali da bi to zavrnili, zato ker želimo zaščititi zasebnost. Mislim, da je vprašanje bolj kompleksno, zato mislim, da se je treba v to nekoliko bolj poglobiti. Telesni skeneri. So agresivni in dejansko se pojavlja vprašanje o dostojanstvenosti in Vem, da je Evropska komisija pripravila poročilo v zvezi s tem in vesel bi bil, če bi nam predstavnik komisije lahko podrobneje predstavil, kaj točno preučujejo. Zanima pa me, dokolikšne mere bi telesni skeneri densko učinkovito zagotavljali rezultate, torej krepili varnost ali bi bili učinkoviti pri, v zvezi z dogajanjem, na letališču ali bi zato morali biti tri ure pred letom na letališču zaradi teh telesnih skenerjev, to so zelo pomembna vprašanja. Kako bodo vplivali na zdravje potnikov, seveda pa tudi na zdravje delavcev na letališčih. In vprašanja v zvezi z zasebnostjo, ki so povezana z vsem tem, so prav tako zelo pomembna. In čisto neposredno, ali bi teroristu na letu proti Detroitu preprečili vstop na letalo s pomočjo teh telesnih skenerjev? Lahko dobimo jasen odgovor na to, kajti različne odgovore sli smo slišali na to specifično vprašanje. Mislim, da ne smemo začeti že na koncu, torej z da ali z ne v zvezi s temi telesnimi skenerji. Dejansko se pojavlja veliko vprašanj in potrebujemo odgovore. Reminder, we, we... Hvala. Kot opomnik, resnično moramo biti pozorni glede časa. In včeraj sem na začetku sestanka povedal, da danes popovdne zaseda odbor za promet. Tam bo komisija predstavila razvoj dogodkov v zvezi s telesnimi skenerji in seveda so vsi člani odbora Libe vabljeni, da se udeležijo tega sestanka. Mislim, da je ob petih, če se ne motim, ob petih danes popovdan. Gospod Štraser. Ja, Hvala, gospod predsedujoči, čist na kratko. Bilo je rečeno, da je bil Detroit zanimiv, to drži. Zanimiv je bil zato, ker se je čist jasno pokazalo, da imamo dovolj podatkov, da pa e, službam ni uspelo, da te podatke uh, ocenijo, da jih povežejo. Torej, napaka ni bila v tem, da bi imeli premalo podatkov, napaka je bila v tem, da podatki niso bili izvrednoteni. In kaj je zdaj odgovor komisije in sveta v Toledu? Mi potrebujemo več podatkov. Jaz vas prosim za razumevanje, ampak te logike jaz ne razumem. Zato bi hotel podariti to, kar sta eh, na predstavitvi rekla oba komisarja, Reding in Majstrov. Potrebujemo izboljšave v sporazumu, gospa Reding je to mislila tudi v zvezi z Swiftom, gospa Majstrov pa je rekla, da moramo oceniti, se pravi, to, kar imamo, moramo oceniti in potem ugotoviti, kaj še dodatno potrebujemo. In majhna točka še k temu, poskrbimo za to in jaz mislim, da je to naloga sveta in komisije in jaz bom kot parlamentar zelo pazil na to, da aparate, ki bi jih že zdavne moramo imeti, naprimer eh, SIS, eh, VIS in tako dalje, eh, če bomo to dobili, bomo imeli tudi ustrezne osnove. Hvala. Gospod Kirkhope. Well, President, um... Gospod predsednik želim govoriti o telesnih skenerjih. Vem, da je za to odgovoren odbor za promet, ampak mi smo odbor Libe in tudi sami imamo določene pristojnosti v zvezi s tem. Včasih sem bil delno pristojen za ta vprašanja v Združenem kraljestvu in povedati vam moram naslednje. Pred mnogo leti smo že preučevali ta vprašanja. Tehnologija je seveda napredovala, ampak ne dramatično. Vsekakor pa so teroristi storili veliko korakov naprej nikoli ni mogoče predvideti, kaj bodo teroristi storili. Njihov pristop je zelo nepredvidljiv, zato morajo tudi naši organi pregona in druge agencije ustrezno, torej nepredvidljivo postopati. Zato ni vedno dobro, da imamo neko prikladno predlogo, ki temelji na človekovih pravicah in tako naprej. Teroristi bodo storili vse, da se izognejo temu pristopu. Mislim, da imamo tukaj praktična vprašanja, ki me zelo skrbijo in poskusil se bom odeležiti odbora za promet oziroma njihovega sestanka, ampak kolikor zadeva mene, mislim, da moramo razmisliti o stroških. Preučiti moramo vprašanje političnih pobud, te reakcionistične pobude, naprimer tudi britanske vlade, ki imajo male, malo veze z temi vprašanji. Nima smisla, da imamo to opremo na enem letališču, ne pa na vseh. Ali bo to obvezno ali prostovoljno. In ali bomo sedaj prišli v neko stanje profiliranja, kajti mnogi se želimo temu izogniti. Kaj pa podatki? Kako bodo ti podatki, pridobljeni s pomočjo te opreme, uničeni? Kdaj in v kakšen namen se bodo uporabljali? Sedaj se spet vračamo v razpravo o ohranitvi podatkov posameznikov in potem smo spet v področju človekovih pravic, zasebnosti in tako naprej. Komercialna sfera letalstva. Če posega v to vlada brez določenih znanstvenih podatkov, potem to ni dobro. Hvala. Telesni skeneri se vedno znova pojavljajo. O tem pa naj bi razpravljali kasneje. Gospod Burelli pa bo že sedaj podal neke razjasnitve v zvezi s tem vprašanjem. Hvala. Gospod Butareli. Ker smo pod pritiskom časa, vam želim povedati, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov in sam bomo zgodaj popoldan danes na spletno stran dala ustrezne podatke. Zato, da boste tam lahko našli nove informacije v zvezi z našim uradnim stališčem, ki še vedno velja, tudi po zahtevi za posvetovanje strani komisije lani. V teh opombah boste našli tudi nove podatke o tem, kako bi lahko rešili vprašanje zasebnosti v zvezi s telesnimi skenerji. Trenutno stanje oziroma stališče v zvezi s telesnimi skenerji z vidika zasebnosti je odvisno od tega, kako, kdaj in s kakšnimi modalitetami se bodo uporabljali. In priloženi so tudi nekateri primeri, tam so omenjeni oziroma omenjena določena orodja druge generacije in drugi vidiki, ki lahko razložijo hiter razvoj tehnologije na tem področju. Hvala, gospod Henis Plešert. Najlepša hvala. Jaz se vračam na telesne skenerje. In Tudi danes popovdne na razpravi eh, odbora za promet bom o tem govorila. Eh, to so nove stvari, eh, ki jih hočete zdaj uvesti, ampak to je pravzaprav zadeva, o kateri parlament že dalj časa razpravlja. Nihče ni proti temu načelu, mi smo rekli, v redu, treba je tudi to uporabiti, ampak na vsak način je treba zagotoviti varstvo podatkov imeli smo eno razpravo in eh, ta razprava je bila februar 2009 zaključena. In jaz moram zdaj ne vem reči, da ne vem čisto točno, kaj se je zgodilo z odgovori. Mi pravzaprav še vedno čakamo in uh, kar zadeva roke, uh, kdaj naj bi uvedli te telesne skenere, mi se tudi to ni zelo uspelo. Vse se predstavlja kot odgovor na morebitne teroristične napade. Samo zaradi tega enega uh, incidenta. Jaz mislim v tem primeru, uh, so te velike napake naredili američani. Oni so imeli podatke, vendar jih niso pravilno izvrednotili. Zdaj pa še vedno čakamo na eh, te odgovore, te razprave o skenerjih iz februarja. Mi nismo rekli, da smo proti, ampak mi hočemo samo, da so določeni pogoji izpolneni. In zdaj pa zgleda, da smo razpravo spet začeli od začetka, eh, da spet razpravljamo o na čelu uh, eh, teh telesnih skenerjev in to se mi zdi, da ni tako v redu. Gospod Lambrinidis, dve minuti. Lahko minuto? Dobro. V svoji predstavitvi ste omenili 200 milijonov evrov, ki jih bomo v letu 2010 porabili za raziskave na področju varnosti. Kdo odloča, kam bo ta denar šel? Kdo odloča, kakšne bodo raziskave? ali so te raziskave potrebne, preden se karkoli stori. Potem pa ste tudi povedali, prav imate, da je SWIFT, ki je vključoval tudi določene poslance Libe, da so se vedno sestali takrat, ko je bil parlament v Strasburu in se člani odbora Libe niso mogli udeležiti tega sestanka. In še nekaj zelo pomembno. Omenili ste, potrebo po izmenjavi podatkov o seznamih teroristov z Združenimi državami in to je bila za vas zelo občutljiva tema. Ampak ali ni res, da ti dvostranski sporazumi visa, visa waiveri, ali na, to ne obvezuje držav članic, da njim posredujejo te sezname? In če je to tako, ali ne gre samo za vprašanje zahtev? te, zahteve po neki vzajemnosti in ne za popolnoma nov sporazum. Henkis. Hvala, gospa Henkis. Ja, euh, euh, Imam tri čist kratka vprašanja. Pred kratkim smo imeli nekaj čudnih primerov ki so bili tudi nevarni za našo varnost. Naprimer, Detroit, o tem je bil že govor. Mm, poleg tega pa mislim na neko drugi primer. E, potaknili so eno bombo in sicer en slovaški državljan in pa smo imeli še en primer v Minhnu. Mm, tam so na, kom, ugotovili, da v enem kompjutorju je razstrelivo, pa pol je ta potnik zginil. Jaz zdaj ne vem, kdo je zdaj dal to bombo eh, v kovče, kdo je bil ta potnik, je pol zginil po tem uh, incidentu. Jaz mislim, da bi morali dejansko uh, si delati skrbi zaradi tega, zato ker ne dobimo nobene prave izjave o tem. Pa še drugo vprašanje kaj nam lahko, gospod Kršovi, poveste o nevarnosti terorizma v različnih državah, evropskih državah tudi, kako to pravzaprav dejansko zgleda, ker Včasih imamo zelo čudne članke v časopisih, to večkrat piše, da v številnih državah Evrope sploh ni nobene nevarnosti terorističnih napadov. Jaz to sicer ne verjamem, ampak takšne eh, članki obstajajo. Pa tretje vprašanje, odnosi med terorizmom in organiziranim kriminalom. Jaz vem, da je to zelo eh, široka eh, tema, ampak mogoče bi lahko povedali najpomembnejše zadeve v zvezi povezi z tema dvema vidikoma in fenomenoma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Alvaro. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko o telesnih skenerjih, kaj te. O tem bomo prav gotovo še razpravljali. Ampak kot politiki bomo določali glavna pravila v zvezi s tem, kaj pričakujemo mi od tehnologije, ne pa samo, da sledimo tehnologiji, ki je že na voljo. Naprimer, v Združenih državah bodo začeli se uporabljati telesni skenerji ki poganjajo Windows XP in določeno drugo tehnologijo, druge pa se proizvajajo telesni skeneri, ki merijo oddano toploto teles, tudi skozi tkanino in tako naprej. Ne pojavi se nobena podoba človeka in to je dobra tehnologija. In pojavili so se takrat, ko je parlament postavil merila za to. Želim, da smo previdni, kajti zdi se, da je tehnologija nova vera pri boju proti terorizmu, vendar mislim, da to ni prava pot. Sedaj, kar zadeva strategijo od leta 2011 oziroma 1 od 11. septembra, imamo težave s povezovanjem teh podatkov. Če deset let po tem dogodku še vedno nismo sposobni povezati podatkov, potem je nekaj narobe zbiranje podatkov in izmenjava podatkov naj vedno bi bil odgovor na ta problem. Ampak tukaj smo v nekem intelektualnem primežu, kajti rešitve še vedno nismo našli. Mislim, da bi morali včasih razmisliti o tem, kako bi strategijo sploh oblikovali, ne pa da neprestano ponavljamo iste in ista vprašanja. Naprimer, zbiranje podatkov, izmenjava podatkov, to ne bi bilo neko čarobno orodje, ampak to še vedno uporabljajo ljudje. Komunikacija je, po mojem mnenju, ključnega pomena. Tudi vprašanje recipročnosti so pomembna. Če mi američanom pošiljamo določene podatke, bi bilo dobro, da bi dobili tudi nekaj nazaj. Sodelovanje je ključnega pomena in strategija bi morala temeljiti na tem. Vesel bi bil, če bi oblikovali strategijo, ki bi temeljila na krepitvi schem zbiranja, na krepitvi določenih tehnologij in da bi imeli, ne, ne pa da imamo več zakonodaje, ki se ukvarja z istimi vprašanji. Hvala, gospa Romero. Sí, señor presidente, gracias. Eh, efectivamente, el debate sobre. Hvala lepa. Ja, mi govorimo o uporabi podatkov. To je zelo pomembna razprava, po mojem najbolj pomembna za nas. Detroit, dobro. Dejstvo, da je tu sistem ni bil uspešen. E, to so američani tudi priznali. Rekli so, da je bil problem v tem, da niso bili podatki med seboj povezani. In zdaj pa mi govorimo o skenerjih, ampak to je nekaj drugega. Gre za uporabo podatkov, da, in gre za centre, ki se jih hoče vzpostaviti, da bi tam podatke zbirali, eh, podatke o boju proti terorizmu. Ampak eh, tu eh, je treba imeti tudi druge podatke in zagotoviti, da so ti podatki točni in morajo, naprimer, se zbirati tudi podatki iz tekočih postopkov na sodiščih, tako da bi bili ti podatki lahko povezani z drugimi podatki takšni centri za zbiranje podatkov, če bomo to vzpostavili, a bomo tu imeli tudi podatke iz procesovnih procesov eh, in tudi o teh novih filijalah Al-Kaide in tako dalje. Ali lahko torej te eh, da, eh, podatke tudi povežemo, ali lahko sodelujemo tudi s temi inštitucijami, da bomo dobili več podatkov tudi naprimer na vzhodnem sredozemlju obstajajo države, ki bi lahko dale dobre podatke in s katerimi bi na vsak način tudi morali sodelovati. Hvala. Hvala, gospod predsedoči, tudi jaz bi htela govoriti o telesnih skenerjih. Pred dvema tednoma sem uh, bila v Ameriki in moram reči naslednje. Eh, takšni telesni skenerji skeneri, ki ustrezajo našim pogojem, eh, o, že obstajajo, ampak eno vprašanje je še vedno odprto. Ali vse skup sploh koristi? Kakšna je korist tega? Ehm, a se tu ne zavajamo? Eh, kaj eh, lahko? naredimo z teroristi, ki imajo pri sebi eh, eh razstreljivo. Eh, tu eh, zdaj eh, moramo eh, ugotoviti, a je tu eh, zboljšana varnosti. Eh, minister za pravosodje je rekel, da je potrebno povsod uvesti eh, te telesne skenerje tudi za lete po Evropi. Jaz moram reči, da se bojim, da bodo po vsem svetu te aparate tudi uvesti navedli, ampak jaz se sprašujem, ali nam bo to kaj pomagalo in kako lahko preprečimo, da ne bi uporabljali aparatov, ki delajo z rentgenskimi žarki in tako dalje. E, pogoji, ki so bili tu e, navedeni, torej tu se strinjam, ampak vprašanje je, ali vse skup sploh pomaga. Potem še eno vprašanje, mm, e, gospod Kerhov vi ste rekli, da bi bilo treba uh, več delati vnaprej, torej preprečevati, preprečevanje ukrepi. Vi ste rekli, da je tu problem, da ne bi tega pomešali z socialno kohezijo. Uh, Jaz moram reči, da je tu potrebno uve, eh, uporabljati seveda tudi finančna sredstva. Ampak meni se zdi, da je to na vsak način dobro, če bi tako delali. Zdaj pa moje vprašanje. Eh, če boste odprli to Pandorino skrinico eh, in, in če boste uporabljali ta sredstva za boj proti terorizmu, vas sprašujem, kako bo to potekalo. Gospod Lambrinidis, časa nam zmanjkuje. Swift je zelo pomembno vprašanje. Pozivam kolege, da se ne ponavljajo. Slišati moramo gospoda Fola in Butarelja in pozorno jo moramo poslušati. Minuta, kakor ste na začetku povedali, je sedaj pošteno. Določimo eno minuto in se tega tudi držimo. Sam sem že poskusil to storiti in mislim, da mi je uspelo. We have, we have We have agreed on method, we have agreed... Dogovorili smo se o metodi in tudi o postopku. Vendar, vedno vas pozivam, da se držite časa, kajti to bo koristilo nam vsem. Ne samo, da se bomo lahko ustrezno pogovarjali o zadevah, ampak da bo čim več poslancev prišlo do besede. Še enkrat, rotim vas, rotim vas, da se držite dogovorov, ki smo jih sklenili. Gospa Ludford, dve minuti. You, uh... Hvala, gospod predsednik. Gospod Kirchhoff, zelo vas cenim osebno, vendar ne cenim pa situacije, ko pridete nazaj k nam in nam poveste, da je to novo odkritje, da nam ni uspelo povezati podatkov v parlamentu, To govorimo že zadnje desetletje. Sama in tudi drugi smo to govorili v zvezi s tem za nauke komisije za 11. september. Še vedno pa slišimo, da je treba zbirati več podatkov in več masovnega nadzora. Nikoli nismo imeli presoje, nikoli nismo preučili ali porabljamo denar. Zaradi dreves ne vidimo gozda. Seveda, podpiram ustrezno izmenjavo podatkov v robustnem okviru v zvezi z zasebnostjo. Tega pa ni od nikoder. Vedno znova prihajate k nam, da nam ni uspelo povezati podatkov, ampak kdaj bomo dejansko ukrepali v zvezi s tem? Vemo, da bodo teroristi uporabljali tako imenovane clean skins, zato imamo profiliranje. Poznamo problem radikalizacije, ampak kdaj bomo začeli spoštovati mednarodno in lokalno zakonodajo, zato da ne bo prišlo do kršitev na tem področju. Odvetniki zunanjega ministra v Združenem kraljestvu so včeraj povedali, da so svetovali, da je invazija na Irak popolnoma v nasprotju z mednarodno zakonodajo. Vseeno pa je Tony Blair to storil. Američani bodo še naprej izvajali neomejeno pridržanje nažalost. Ali bomo proti temu protestirali? Seveda, tudi sama preziram nasilne teroriste, ampak če se bomo tako obnašali in bomo s tem ne bomo zvezali rok. Gospod De Jong. Wel, voorzitter. Ik ben uh, allereerst Gilles de Kerkhoven dankbaar dat hij in ieder geval... Najlepša hvala. Jaz sem gospodu Kerhovu eh, hvaležen, da je rekel, da je potrebno eh, preprečevati. Zdaj ugotavljamo, da se vedno najprej stvari zgodijo, pa potem šele sprejemamo ukrepe. Eh, preventiva je nekaj, česar v glavnem ne upoštevamo. Ampak to je potrebno povezati tudi z zunanjo politiko, to se pravi tudi se dogovoriti z državami, kot so Afganistan, Pakistan, Jemen. In naprimer to, kar so rekli v Jemenu, eh, tam je velika brezposelnost, je to že eh, eh, velja, ampak to velja tudi za velik del Severne Afrike. Ne poznam pa nekih velikih načrtov, kako bi se proti temu borili, kako bi ustvarili nova delovna mesta, kar je v tem položaju nujno potrebno, kar zadeva Jemen. Dobro, v redu, tu bodo organizirali konferenco, mogoče bo bojo tam prišli do kakšne rešitve, ampak Jemen je komplicirana zadeva. E, tam se e, terorizem spodbuja in nekateri to enostavno ne razumejo. E, vlada nima nobene e, moči, e, to je stvar, ki je dejansko zelo komplicirana. Jaz sem na vsak način za preventivo in eh, tu bi potrebovali natančne analize problemov. Eh, to bi eh, bilo dober korak na poti boja proti terorizmu. Kar zadeva Srednji vzhod, tu je zagotovo tudi veliko problemov. Ljudje v Gazi, ki so ločeni od ostalega sveta, to odpira vrata terorizmu. In uh, jaz mislim, da bi v, na teh območjih morali eh, eh dobiti bolj natančne analize. Hvala lepa. Ja, Hvala, gospod Klejs. Kako v Guantanamo? Da, na no, vprašanje v zvezi z Guantanamo. Obama je rekel, da bo zaprl Guantanamo, um, potem večino bi spustili, ampak uh, večji del tistih, ki so bili spuščeni, je zdaj v Evropi in uh, to zgleda, da je šlo prehitro. Um, tu gre za ljudi, ki imajo stike z terorističnimi skupinami oziroma uh, z dejavnostmi teroristov. In um, mi imamo naprimer 20 eh, ujetnikov iz Jemena. Ne vem, če ta številka drži, ampak bilo bi dobro, da to ugotovimo potem, kar se je zgodilo v Detroitu. Eh, moram reči, da eh, mene niti ne čudi, da Obama ne hiti z udejanjanjem tega svoje obljube. Ja, rad bi vedel, kaj vi mislite o temu. Papandopoulos, prosim.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 Eh, je eh, padel v oči, ampak eh, me zanima, zakaj američani tega niso ugotovili. In zakaj niso uh, izmenjali podatkov z letališčem, da bi ga že tam zaprli? To je eno vprašanje. Potem pa kar zadeva telesne skenerje. E, tu obstajajo uh, tveganja za zdravje ljudi, uh, sevanje. Uh, torej rentgenski žar, ki pa tudi drugo sevanje. E, ljudje, naprimer, ki imajo pacemakerje oziroma spojevalce, e, so tu v veliki nevarnosti zdaj bi eh, hotela spregovoriti tudi o kršenju eh, človekovega dostojanstva. Gospa Reding je o tem tudi govorila. V imenu boja proti terorizmu, a je dovoljeno, da se eh, krši človekovo dostojanstvo, da se ogroža zdravje ljudi. To je treba vse upoštevati, tako da ne bo kasneje prišlo še do večjih problemov. Kaj ti? terorizem nastaja tam, kjer eh, vodijo škodljivo zunanjo politiko. Eh, jaz sicer razumem, da se je treba boriti proti terorizmu, ampak ne smemo kršiti človekovih pravic. Bye. Gospod Brons, hvala. Združene države in Združeno kraljestvo menijo, da je odgovor na islamski terorizem vojaško posredovanje v eni islamski državi za drugo. To ni rešitev, ampak tako samo poslabšamo stvar. To radikalizira muslimane v tej državi in tudi v zahodnih državah, ki izvajajo te, ta posredovanja. Bolje bi bilo, če bi naši vojaki bili upravljeni doma, da bi ščitili državljane in infrastrukturo, ne pa da naše vojake pošiljamo tja, da jih ubijajo. Uporaba tako imenih clean skins ne ščiti, ne krive, ne nedolžne. In ohranjati moramo nadzor, benigen, ampak ciljno usmerjen. Vendar na koncu moramo imeti tudi neutralno politiko na bližnjo vzhodu in oddaliti se moramo od partizanske politike Združenih držav, ki samo slabša vsemu skupaj. Hvala. Še zadnja bo spregovorila gospa Infeld. Eh, Hvala lepa. Jaz se v celoti pridružujem temu, kar so rekli kolegi. Uh, in ugotavljam, da svet eh, je pravzaprav imun. Imun za uh, stališče, za kritiko. Jaz uh, moram reči, da ne opažam nobene samo kritike in uh, tu gre bolj za odzive, ne za refleksijo. Uh, Mm, jaz eh, moram reči, da je na vsak način treba izvesti ocenjevanje. In če se ocenjevanje izvede, zakaj se temu ne sledi? Mi smo večkrat zahtevali ocenjevanje eh, naših eh, metod, različnih ukrepov. Kaj nam vse to pomaga, če pa svet na tem področju ne naredi nič? Zdaj pa moje vprašanje. o tisti, ki so govorili o pravnih temeljih za takšne baze podatkov in tako dalje. To že vse obstaja. In eh, obstajajo tudi nezakoniti podatki oseb in to v veliki miri. V Združenih državah se to obsoja, obstajajo različna poročila, naprimer FBI-ja, metode, ki se tu uporabljajo eh, naprimer izsiljevanje in tako dalje. To je vse zelo razor, razočarajoče. In eh, zdaj vprašanje, ali bi tudi svet eh, se eh, poprijel takšnimi metodami. Hvala, gospod Kerhov. Vem, da se zavedate, kako težko bo odgovoriti na toliko vprašanj. Mislim, da jih je bilo skoraj 20. Ampak preden bomo šli na naslednjo točko in bomo poslušali komisijo in nadzornika za varstvo podatkov, želim slišati vaše odgovore v zvezi z vprašanji, ki so vam bila postavljena. Um, Hvala. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja in pri tem biti kratek, kajte vem, da vas čaka še veliko dela. Najprej splošen odgovor v zvezi s telesnimi skenerji. Kakor ste povedali, bo danes popodem potekala podrobna razprava in poročila komisije še nisem videl. V vseh intervjujih sem povedal, da stališča še ne moremo sprejeti, dokler nimamo izsledkov komisije v zvezi z zaščito podatkov in dostojanstvom. Tudi, seveda, kar zadeva učinkovitost. Obstoječi podatki v Združenih, Združenem kraljestvu in na nizozemskem kažejo, da so preizkusili telesne skenerje nove generacije na pilotih in članih posadke. Na začetku so bili nekoliko previdni ali zadržani, po enem tednu, pa ko, ko pa so ugotovili, kaj dejansko je na zaslonu in v drugi generaciji telesnih skenerjev, je na voljo programska oprema, ki zamegli občutljive dele telesa, tako da niste več prikazani goli, se podobe ne shranijo in predlagam, da se sami odpravite na tisto mesto in tudi sami preverite. Seveda pa bomo počakali na poročilo komisije. Gospod Štraser. Mislim, da nisem bil dovolj jasen, ko sem ustrajal pri tem, da moramo izboljšati integracijo podatkov. S tem nisem menil, da bi morali zbrati več podatkov. Mislim, da trenutno obstaja veliko neravnovesje. Podatkov pa ne zbiramo v vseh državah članicah, vendar vse, vsa podjetja zagotavljajo podatke američanov. Omenjali ste SIST, SIS je najbolj učinkovito in uspešno politično urode v zadnjih letih. To, to je policijski ukrep in zelo pomembno je, da ga ohranimo, kajti SIS je pomemben, pa tudi SIS-2, seveda. Tudi VIS bo zelo koristno in uporabno orodje. Gospod Kirkhope je povedal, da bi morali več publikati več publicitete zagotoviti temu. Res je, v okviru Lizbonske pogodbe bomo več govorili o tem in o tem odboru bomo večkrat imeli sicer omejene, zaprte seje, kajti mislim, da ni vedno dobro razlagati, za kakšne namene se uporabljajo podatki SWIFT in PNR. To je moje osebno mnenje. Če bi vse to objavili, potem bi razkrili preveč informacij. Ampak Parlament mora biti seveda stotstotno vključen. To sem vedno zagovarjal v svojih poročilih. Strategija za upravljanje z podatki bo razvita le, če bo to podporil tudi Evropski parlament. Potem pa seveda obstaja velika potreba, to pa je navedeno tudi v vseh mojih poročilih. Telesni skener je. Vprašanje je uporabiti ali ne. Vprašanje je, ali to uporabiti kot glavno orodje za nadzor potnikov in ne kot sekundarno orodje tako kakor se to dogaja sedaj. In drugo vprašanje je, ali bo to prostovoljno ali obvezno in ali to uporabljamo v vseh situacijah ali pa bo to v nekem spletu drugih orodij, ki so nam na voljo. Tudi o tem bomo slišali več danes popovdan. Gospod Lambrinidis je zastavil vprašanje v zvezi s raziskavami na področju varnosti. Odgovoriti vam želim takole kdo odloča, odloča odbor, v katerem so vključene države članice, kam bodo šla sredstva skupnosti ali naj skrbi zasebnost. Če boste prebrali poročilo in nedavno sporočilo komisije, potem boste videli, da nismo obsedeni z visoko tehnologijo, ampak gre za to, da bi razvili orodje prijazno zasebnosti. Prepričan sem in nisem prvi, ki to trdi. Prepričan pa sem, da moramo razviti urodja, ki bodo še bolj ščitila zasebnost. In ena zamisel, ki se je pojavila na Estrivu, je bila, da bi vzpostavili standard EU, da bi torej zagotovili oznako EU, ki bi zagotavljala prijaznost varnosti in zasebnosti in tako bi lahko tudi industrija razvila več zasebnosti prijaznih tehnologij. Če bo EU to storila, potem bo industrija imela konkurenčno prednost. To bo podobno kot z avtomobili. Tudi avtomobili se hitreje razvijajo, če obstajajo določeni standardi. To bi bilo dobro z vidika zasebnosti in to bi bilo dobro tudi z vidika industrije. Tudi druga stvar, ki ste omenili, recipročnost, je zelo pomembna. Zato si vse bolj prizadevamo, imamo sporozum z Združenimi državami o več vidikih. In tukaj gre tudi za recipročnost. Če si ogledate drugi začasni sporozum v zvezi s SWIFT-om, prvi ni bil formalni sporozum, ampak bolj dogovor. Ampak kaj smo dobili? Dobili smo aktivnejši dostop Evrope do zbirk podatkov in zato si moramo še naprej prizadevati. To je torej kritičnega pomena in strinjam se z vami v zvezi s tem gospa Hankis. Eh, Slo, primer Slovaškem in drugi primeri. Ne bom govoril o podrobnostih, ampak v zvezi s primerom iz Slovaške, tukaj mislim, da ne raz, razkriva nobenih skrivnosti. Minister na Slovaškem je svojim kolegom, drugim notranjim ministrom, ponudil opravičilo, rekel je, da je to nesprejemljivo, šlo je za neuspeh kar zadeva Minhen, podrobnosti ne poznam. O tem sem razpravljal z gospodom Demazierjem. Problem se je dejansko pojavil, to je jasno. Če v računalniku nekoga najdemo sledi po eksploziju, tega, te osebe pa potem ne najdemo, potem je to problem. Morda vam pa lahko podrobneje odgovorim drugič, kajti v dveh minutah ste zelo skupo predstavili stvar ali pa ste bili zelo splošni. Nekatere institucije oziroma institucija je zmanjšala nivo varnosti po terorizmu, Združenjem kraljestvu pa so ta nivo dvignili. Organiziran kriminal je zelo pomemben. To je zelo pomembno v Sahari kokain prihaja iz Latinske Amerike, trguje se z orožjem, z nezakonitimi priseljenci. To so te večplastne kriminalne, kazenske dejavnosti, ki jih izvajo iste skupine. To si moramo podrobneje ogledati. Obstajajo seveda skupne politike, ki jih je treba še vzpostaviti in se o njih dogovoriti. Uh. Kar zadeva odnose z Marokom in ti centri za zbiranje podatkov v Severni Afriki. Takoj, ko začnemo vzpostavljati mrežo centrov za zbiranje podatkov ali fusion centrov, potem mislim, da je to pedagoško dobra zamisel. Listina je bila v Madridu prejšnji petek že skoraj sprejeta. Ena od nalog teh mrež bi bila pomagati državam članicam, pa tudi tretjim državam pri razvoju teh centrov. En primer je zelo očiten. Ko sem bil pred nekaj meseci v Pakistanu, je bil eden od najpomembnejših projektov naslednji. Pomagati, vzpostaviti center CNCR, ki bi bil povezan s tistim vzdruženim kraljestvom, da bi si izmenjevali izkušnje. To, ta integracija podatkov ni enostavna. Euh, de l'évaluation de Sophie. Kar zadeva vprašanje gospe Intfeld v zvezi z oceno ali presojo. Nisem bil vse čas tukaj, ampak mislim, da bo nova komisarka temu posvetila zelo veliko pozornosti. Imamo skupni pregled o PNR-ju, ta bo izveden k malu in pravne službe v združenih državah bodo prav tako izvedle podoben pregled. Mislim, da bo to zelo koristno. Sodnik Rožjer bo kmalo predstavil drugo poročilo o izvajanju SWIFT-a. Veliko se dogaja v svetu s tem, sistem ima veliko dodano vrednost. In če bomo poročilo imali kot izhodišče, potem bomo lahko razvili tudi ustrezen mehanizem. Torej, nakratko strinjam se z vami. Opravičujem se, če sem koga izpustil. Ampak to je zaenkrat vse. Can, can Hvala. Ali lahko odgovore na tiste vprašanja, na katera niste mogli odgovoriti, to naredite v pisni obliki? In sekretarjat bi prosili, da zbere ta vprašanja čim prej. Osebno moram reči, da je zelo znemirljivo, ko pravite, da bo čez dva tedna opravljena druga evalvacija sistema SWIFT. Sodnik Brige je bil imenovan za poročevalca. No, z Evropskim parlamentom ne vem, če je to že dogovorjeno, ampak on je pripravil prvo poročilo in drugo bo naslednji teden na voljo in bo dostopno članom odbora. Dobili boste torej vse informacije in podatke o dodani vrednosti, kar zadeva varnost tega sistema. Veste, to pa že postaja farsa. Naslednji teden, v ponedeljek, bo začel bodo začeli začasno uporabljati uh, SWIFT sporazum, začasno, kot pravi špansko predsedstvo. Takoj potem pa bomo dobili drugo poročilo, kot sedaj vi pravite. Na uh, sestanku za zaprtimi vrati vašega odbora sem bil prisoten, o tem smo se takrat že pogovarjali, namreč o dodani vrednosti sistema. Uh, ne izumljamo nečesa novega, temveč smo takrat že imeli zanimivo razpravo o tem. Gre za uh, stvari, ki so nenehno v delu, kar pomeni, da vas to ne more presenetiti. Ne, ne govorim o tem. Gospod predsednik, takoj vam bom predala vodenje. Ampak Presenečena sem nad tajmingom. Evropski parlament pet delovnih dni dobi za razpravo o sporazumu, preden se ta začenja uporabljati začasno. Potem pa bomo šele dobili poročilo o tem, ki bi ga mi seveda morali upoštevati pri svojem razmišljanju. Morda jaz ne znam razmišljati, ampak to je verjetno moj problem, gospod predsednik. That's okay. I'm still available. That's okay. Pass on the following point, SWIFT. We already started. Okay. Okay, having covered. Dobro. To točko smo torej obdelali. Zato predlagam, da sedaj prisluhnemo komisiji oziroma predstavniku komisije gospodu Fowlu. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Vesel sem, da sem zadnje četrt ure malce lahko prisluhnil tej razpravi. Nekaj nesporazumov bom morda lahko razčistil za to. Ampak najprej naj vam povem, o čem bom govoril, potem pa boste lahko postavljali vprašanja. Kratkoročni začasni sporazum z ZDA o SWIFT-u je bil prenesen v Evropski parlament in svet je zaprosil parlament, da da svoje soglasje. Seveda je odvisno od vas, ali se boste za to odločili ali ne. Upam pa, da se boste odločali na podlagi celovite analize sporazuma in na podlagi eh, poročila sodnika Brigera, ki upam, da vam bo na voljo v naslednjih nekaj dnevih. Naj še enkrat povdarim, To je poseben in pomemben vidik soglasja, ki naj bi ga na prošnjo sveta dal Evropski eh, parlament v zvezi z eh, členom 186 Lizbonske pogodbe oziroma na podlagi lete. To je zadeva, ki je povsem ločena od začasnega začetka veljavnosti sporazuma Potem se je svet eh, dogovoril v sporazumu z ZDA in to se bo zgodilo 1. februarja letos. Zakaj? Zato, da nam bo prišlo do neke praznine, vrzeli, kar zadeva varnost in kar zadeva naše posredovanje podatkov oblastem ZDA. Postopek doseganja soglasja eh, v parlamentu ni uh, takšen, da bi vplival uh, na začasno veljavnost. Ampak, če parlament eh, ne bo dal soglasja, bo to pomenilo, da se preneha uporabljati sporazum, pa naj to, bo to začasno ali ne. Upam, da je to nekaj, o čemer boste resno razmislili in razpravljali. Naj kar vnaprej odgovorim na vprašanje, ki ga pričakujem. Ali bo prišlo do pregleda? Sara Ludford to že eh, več dalj časa zahteva in ne samo ona. Torej, ali bo prišlo do splošnega pregleda zakonodaje v zvezi z bojem proti terorizmu, zlasti pa v zvezi z mehanizmi za izmenjavo eh, podatkov, kar je del naše zakonodaje v boju proti politik, da to se bo zgodilo. Eh, komisija je to že obljubila parlamentu in sedaj aktivno pripravlja kakšen pregled. To je seveda nekaj, kar bo dalo pomembno priložnost, poleg konkretnih pregledov, konkretnih pobud temu parlamentu in vašemu odboru, torej možnost, da pregledate stanje in da vidite, kam se stvar razvija. PNR sporazum pregled letega bo eh, potekal in bil, bo končan v naslednjih nekaj eh, tednih. Sodnik Brugger je bil zaprošen, da pripravi novo poročilo o delovanju sistema SWIFT. In to bo seveda vse sestavni del razprav, ki jih boste imeli v parlamentu kar zadeva sporazum za ZDA, ki smo ga konec novembra lani uh, sklenili, seveda je to uh, sporazum, ki traja samo devet mesecev, vsebuje varovalke, kar zadeva varstvo podatkov in mimo grede to bo odpadlo, če odpade sporazum, kajti tukaj gre za pogodbene zaveze, ki jih eh, sprejemajo ZDA v tem sporazumu in vse to je zasnovano na mnenju sveta. Mimo grede rečeno, svet je soglasno sprejel to mnenje, namreč, da je to, ta sporazum in pretok podatkov zasnovan na njem zelo pomemben eh, element naše, ne ameriške, naše varnosti. To je torej podlaga, na kateri je nastal ta sporazum, na podlagi katere smo ga izpogali in sklenili. In zato je tudi nujno, da zagotovimo eh, začasno uporabo sporazuma, seveda odvisno od postopka v EP. Konec koncev vemo, mislimo, da je to potrebno za našo varnost in nismo želeli imeti neke praznine eh, vrzeli v zagotavljanju varnosti na tem proizvodu področju. Sodnik Bruger sedaj dokončuje svoje drugo poročilo. Upam, da vam ga bo lahko predstavil na vašem sestanku 4. februarja. Mi bomo naredili vse, kar se da, da, bo lahko, da bodo lahko člani parlamenta dobili dostop do celotnega poročila na primeren način. Seveda pa upamo tudi, da bo to poročilo pokazalo dve stvari. Prvič, da ZDA še naprej izvajajo in spoštujejo svoje zaveze, ko gre za uh, obdelavo uh, podatkov v Ministrstvu za finance ZDA in drugič. Gotovo bo poročilo pokazalo, to pričakujemo, da analiza v okviru tega programa zagotavlja veliko podatkov varnostnih in obveščevalnih v boju proti terorizmu, ki so pomembni ne samo za ameriške oblasti, temveč tudi za oblasti držav članic EU. Na podlagi razprav, ki jih je imel svet ob koncu lanskega leta, je očitno in jasno, da so eh, agencije obveščevalne in zakazanski pregon v državah članicah prepričane, da ko gre za program sledenja finančnih podatkov teroristov, ki ga opravlja Ameriško ministrstvo za finance, nekaj koristnega. Tukaj smo torej v tem trenutku. Imeli ste seveda predstavitve oziroma zaslišanja. Uh, Eh, komisarke, kandidatke za komisarko gospe Malmström in eh, kandidatke za komisarko in podpredsednico eh, Vivien gospe Malmström. No, ko bo komisija potrjena, bomo seveda to upoštevali tudi z odobritvijo Žaka Baroja da ta stališča, ki sta jih eh, obe kandidatki za komisarko izrazili, so tudi stališča komisije. Hvala, predsednik, z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Gospod Alvaro. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi gospodu Favlu, da je tukaj. Če govorimo o sporazumu SWIFT, mislim, da moramo ločiti tukaj vsebino od oblike, od forme. Vi ste predstavili tudi stališče sveta, ampak vi za njegovo obnašanje niste krivi. Torej ne bom prinašalca sporočila. Uh, obil. 17. septembra lani smo mi sprejeli resolucijo, kjer smo točno zapisali, kaj pričakujemo od sporazuma SWIFT. V drugem odstavku smo naprimer povdarili, da mora sporazum odražati našo zakonodajo, kar zadeva varstvo podatkov, ali pa jo upoštevati. Deveta opomba po črto vsebuje seznam zakonodajnih aktov EU, ki jih je treba spoštovati. Listina o človekovih pravicah, konvencija EU. EU o eh, temeljnih pravicah, potem eh, cela vrsta resolucij Združenih narodov in tako naprej. Torej, te direktive, konvencije, uredbe in tako naprej morajo biti temelj za SWIFT sporazume. Vi ste ugotovili, da marsikje američani ne eh, spoštujejo teh. Ko gre za pravice subjekta podatkov, to ni v skladu z 10, 11, 12 in 14, ter ne vem, katerimi členi še listine, potem konvencija 108 sveta Evrope je tukaj kršena in tako naprej in tako dalje. Lahko vam omenim tudi uredbo iz leta 2001 in tako naprej in tako. Da, je, ko gre za obdobje pridržanja, ko gre za točnost prenešenih podatkov, ko gre za uh, pravno varnost in tako naprej. Torej, tukaj gre za kršitve. Potem člen 78, 2K ali A. Tudi tukaj gre za nespoštovanje se strani ali uh, eh, EU ali pa ZDA, ko gre za sklenitev tega sporazuma. Torej, če samo to vsebino vzamemo, če pustimo ob strani dejstvo, da imamo občasno občutek, da uh, Eh, svet z nami ravna, kot da smo majhni otroci. Vendar težko je ugotoviti, kje se sploh naše stališče odraža. Oprostite, predsednik, vem, da nas preganjate, ampak vsebina tukaj je problematična. Še nekaj. Svet bi se moral začeti resno pogovarjati z nami o tem. Ta črno-bela perspektiva mislim, da ni več eh, spremljiva. Eh, Zvezdni kriminalistični urad Nemčije je v uradnem listu prejšnji ponedeljek objavil stališče, uradno stališče, da gre za probleme, da je uporaba teh podatkov eh, problematična, da nekateri podatki sploh niso koristni. Potem pa še o obliki, o formi. Ne vem, svet, eh, kot da nima nobenih izkušenj, ko gre za glasovanje. Gospa Henis Plešert, kot poročevalka se je javila k besedi, izvolite, bi nas razsvetlili kot poročevalka. Ne bom ponavljala tega, kar je pravkar gospod Alvaro rekel in strinjam se z njegovimi utemeljenimi ugotovitvami. Svet prosi parlament naj damo soglasje. Ja, Jonathan, to bomo naredili, ampak šele na, uh, na podlagi izčrpne analize sporazuma. Rekli pa ste, Jonathan, tudi, da gre za varovalke v tem sporazumu, kar zadeva eh, varstvo podatkov. Ja, nekaj varovalk ne, ampak pravna, pravno varstvo pa je v sporazumu ni zagotovljeno. Člen 16 je bil prej vključen, sedaj pa je izginil iz eh, osnutka sporazuma. Zakaj? Tukaj je govora o evropskih podatkih, podatkih o evropskih državljanih in evropske varovalke morajo tukaj ostati v sporazumu. Člen 11, tretja točka sporazuma. Zanima me, kaj pomeni mindful that appropriate administrative or judicial redress is being uh, applied in tako naprej. Kaj to pomeni za evropske državljane? Točno, konkretno. Gotovo mi imajo še drugi mnogo vprašanja, zato bom tukaj nehala. You, Hvala, gospod Busutil. Hvala, gospod predsednik. V postopku smo že vse povedali, kar je treba. Ne, zadovoljni smo s tem, zato se bom ozratočil na vsebino. Ne morem razpravljati o vsebini tega sporazuma, če nimam ustreznega nasveta strokovnjakov o tej vsebini. Preseneča me, da je prejšnja govornica lahko jasno rekla, da so deli sporazuma popolnoma neskladni za evropsko zakonodajo. Sam bi želel, da nam to nekdo pove, pa še kaj drugega čim prej. Zakaj? Zato, ker samo na ta način lahko ta odbor resno sodeluje v razpravi o vsebini sporazuma, in na ta način se lahko izognemo neki subjektivni oceni tega sporazuma, preden nismo natančno vsebine proučili. Sam nisem eh, zadovoljen z podatki in informacijami, ki smo jih dobili do sedaj. Prebral sem te informacije, podatke, prebral sem sporazum, ampak mislim, da nam morajo svetovati v zvezi s tem strokovnjaki in to čim prej. Vem, da se pripravlja poročilo sodnika za naslednji teden, naj bi, to naj bi bilo nam na voljo, ampak čas se izteka. Če naj ta inštitucija pripravi resen in jasen odgovor na vprašanja, ki nam jih zastavlja svet, potem, in to velja za vse inštitucije, ne samo za našo, je treba najmanj omogočiti uh, poslankam in poslancem, da imajo ustrezen strokovni nasvet, podatke in informacije potrebne za odločanje. Hvala. Stavros, oprosti. Še nekaj sem pozabila omeniti. Jonathan, me poslušaš? Vedno znova praviš, da je tukaj praznina, kar zadeva našo varnost tega ne spremem več. Na podlagi pravnih inštrumentov, ki jih že imamo, lahko pridemo do teh eh, informacij in podatkov, ki so potrebni za preiskovanje. Torej, nikar nam ne serviraj vedno znova tega argumenta, ki pravzaprav sploh ne velja. Imamo druge inštrumente. Gospod Lambrinidis. Thank you. Uh, Jonathan. Hvala. Jonathan, labodji spev je bil to, kar si nam ponudil. Tvoja karjera, ki je zanimiva in pestra in dobra, se končuje z obrambo uh, sodnika Bržera. Dobro. Sodnik Bržer je pripravil poročilo pred manj kot enim letom, ne vem čisto, natančno, kdaj smo že o tem razpravljali. In moram reči, da sem presenečen. Imeli smo poročilo o tem, kako ZDA izvajo PNR. Manj kot leto kasneje, pa praviš, da ga je nekdo prosil, sprašujem se, kdo, da pripravi še eno tako poročilo. Veste kaj, timing tukaj je neverjeten. In vse skupaj smrdi po vtisu, da nas s pomočjo brižerjega poročila poskušate spraviti na stranski tir. Stvari pa so bolj zapletene in resnejše. Kdo in kdaj je prosil tega sodnika naj pripravi še eno poročilo manj kot eno leto po prvem? In zakaj ravno sedaj? Naj vas spomnim. 4. februarja, če se ne motim, naj bi dobili to poročilo mi na mizo. 4. februar je četrtek. Če ga boste takrat v neko eh, skrivno sobano parlamenta eh, postavili ta, oziroma dali ta parlament, potem parlament, oziroma parlamentarci sploh do njega ne bomo prišli. To smrdi. Drugo, kar zadeva formo. Žanin je to že povdarjala. Kaj se bo zgodilo, če bo parlament rekel ne k temu sporazumu? zakaj je tukaj potem neka eh, praznina, kar zadeva našo varnost. Potem drugič, tretji člen sporazuma ne omenja Swifta, omenja nekaj drugega. Entities jointly designated by the parties of this agreement. Kaj to pomeni entities, nove entitete, organi? Pomeni, da poleg Swifta obstaja še nekaj? Aha, odkimavaš, ampak prosim, da to tudi uradno poveš. Končno. Eh, obdobje za shranjanje podatkov. Člen 5M pravi information extracted in podatki pridobljeni iz. Podatki pridobljeni iz zagotovljenih podatkov se bodo shranili za uh, obdobje, ki ga pristojni organ določi. Ha, v ZDA mislim, da celo 90 let hranijo nekatere podatke. Ja, če to velja tudi za podatke pridobljene iz tistih, ki smo jih mi posredovali iz ZDA, potem me to malce skrbi. Hvala, gospod Kekov. Kratek bom. TFTP je nekaj, kar je enako SWIFTu. Lahko je pa podobno drugim zadevam. Pismo predsednika, predsedniku parlamenta, jasno kaže, da če so tu podatki točni, gre za začasni sporazum, ki ga bo moral najprej odobriti parlament. Videti je, da smo tukaj v nekem kriznem uh, eh, položaju. V minutah, v dnevih, v urah moramo nekaj odločati. Ampak ljudje božji, tukaj seveda lahko tudi brez našega soglasja eh, ta sporazum velja, ampak parlament mora imeti dovolj možnosti, da pridobi strokovna mnenja in potem odloča ne pod nekim pritiskom. En mesec za prevod takšnega poročila je, je pa, gospod predsednik, malce smešno, nerazumno. To ne verjamem. Ne morete nas kar tako uh, žene prepeljati čez vodo. Čas moramo imeti, da dokaze preberemo, ampak kolikor jaz vem, bo ta sporazum tako ali tako veljav, če ga mi potrdimo ali pa ne. Ampak ne moremo ga prej potrditi, pred nimamo ustreznih podatkov. Gospod Albrecht. Um, novo poročilo sodnika brižerja je samo tipično za ta postopek. Meni je vse bolj jasno, zakaj svet dela tako, kot dela in zakaj se je odločil prejšnji teden tako, kot se je. Samo nekaj dni imamo na voljo, da preberemo ta poročilo, morda celo en sam dan. Veste kaj, svetu ne zaupam v zvezi se Swiftom popolnoma nič. Tudi sodniku Brižeru ne zaupam več. Ne vem, zakaj se o tem sploh nismo prej pogovarjali. Ko sem prebral poročilo sodnika Brižerja, se mi zdi, da ni bil zelo objektivn povsod. In kaj je problem? To, kar je rekel prej gospod Alvaro, v enem od primerov, ki jih je navedel sodnik Prižer, češ da je SWIFT zelo pomemben, to je bil primer Sarland, torej iz Nemčije, posarja. Tam sploh niso bili potrebni podatki iz SWIFT-a. Torej omenja nekaj, kar nima zveze s tem. Ne zaupam več, torej, ne svetu, ne sodniku. In sedaj ne vem, kaj bo sploh eh, korist podatkov iz SWIFT-a, pa iz programa eh, za preprečevanje financiranja terorizma. In ne morem se odločati o tem. Španski minister danes do povdne nam je rekel, da samo obstoječi sporazum podaljšujejo, ampak to pomeni, da svet eh, se dela norca iz nas v parlamentu. Hvala, gospod Alvarez. Gospod Tavares. Ja, mislim, da je ta razprava nekaj, kar je žrtov medinstitucionalnega sodelovanja. Ampak vsekakor ne gre za spremljiv, gre za ponižujoč eh, način, kako svet obravnava parlament. Vedno znova smo povdarjali, da se je treba o tem pogajati v duhu soodločanja in Lizbonske pogodbe. Slabosti je precej v tem sporazumu. Tri so pa prednosti, ki jih lahko omenimo, če govorimo o SWIFT-u. Prvič gre za začasni sporazum, pravijo nekateri. Ne, ni. Pet let saj se hranijo podatki iz SWIFT-a. In morda naslednja administracija v ZDA ne bo tako previdno ravnala s temi podatki. To ustvarja, pravijo nekateri, ravnotežje moči med ZDA in Evropsko unijo. To pa mislim, da ni res. Težko se je pogajati z ameriško administracijo in ko se bomo v prihodnosti pogajali z njimi, bo še težje. Pravite, da bo praznina glede varnosti, Žanin je o tem že govorila. Ampak vedno obstajajo še dodatni načini, kako zahtevati in pridobiti podatke o financah. Boj proti terorizmu se ne bo zaustavil brez tega spro, sporazuma. Tretje, brižeri poročilo. To je tajno poročilo, pa ga vendar ljudje stalno citirajo, čez da je to dokaz tega, da potrebujemo podatke iz Swifta, da bomo prijeli, ujeli več teroristov. Sam sem prebral to poročilo in mnogi pravijo, da so varovalke za ustrezno uporabo podatkov se strani ZDA prisotne. Ja, kje so? Konkretnih dokazov za to ni. Empiričnih dokazov tudi ni za to. Pravijo ljudje, ja, to je v primeru Balija bilo potrebno, ampak zato nimamo nobenih dokazov. In sedaj imamo drugo poročilo istega sodnika, ki naj bi dokazalo teh dveh stvari, ki jih v prvem poročilu sodnik ni dokazal. Torej, tukaj je marsikaj, kar ne drži. Gospod predsednik, ne prekinjajte me, to so pomembne stvari. I, Gre za podatke o 99 odstotkov, v 90, 90 odstotkih o evropskih državljanih in podjetjih, ki niso teroristi. Komisarka Reding nam je opisala, kako se bo pogajala o teh zadevah z ZDA. To je dober pristop. Mislim, da lahko se izpogajamo za boljši sporazum in morda bo parlament naredil uslugo vsem, če bo glasoval proti temu sporazumu. Vem, da se vsi zavedate, da če vam omejim čas, s tem ne želim povedati, da je stvar manj pomembna. Imamo še nekaj drugih točk na dnevnem redu, to zadeva tudi delo tolmačev in tako naprej. To sploh ne zadeva vsebine. Sveda je pomembna, vsebina je zelo pomembna. Gospod Weber. Ich glaube, wir machen uns als Europäisches Parlament schon ein Stück weit lächerlich, wenn wir. Je mal smešno, če bomo tudi naslednjih tednih govorili samo o postopkih. Mi kot Evropski parlament smo kraj, na katerem se odloča. Mi so odločamo. Mi moramo zdaj priti do resne razprave in moramo Torej, kot rečeno, ne eh, dati največjega povdarka vprašanjem postopka, kar pomeni resna razprava, pomeni, da hoče, eh, moramo povdariti, da hočemo sodelovanje z združenimi državami in to mora biti tudi v ospredju vsake izjave. Moramo razmisliti, kako bo šlo naprej. Imam dve eh, eh centralni vprašanji. Ena je vrzel pri varnosti, a mi lahko nekdo še enkrat razloži, kako to zgleda ker danes brez uh, Swifta uh, v januarju uh, organi delajo seboj. Kaj pa, če to ne bo začelo veljati, bojo takoj nehali komunicirati, torej kako ta uh, tveganje zgleda. In drugo vprašanje je, če govorimo o dolgoročnem sporazumu, uh, o katerem se bo naslednje mesece razpravljamo, ali mislite, da nekdo, ki se je pogajal zdaj zadnje, uh, Eh, mesece, če bomo mi rekli da k temu začasnemu sporazumu, a obstaja sploh še kakšna možnost, da bi prišli do kakšnih izboljšav v tem dolgoročnem sporazumu. Ali pa bodo Amerikanci rekli, Američani rekli, vi ste do zdaj že rekli ja in eh, lahko tako ostane. Kako lahko torej v dolgoročnem sporazumu dosežemo še več za evropske državljane? Hvala. Danke. Mrs. Entveld. Hvala, Sofi. Hvala, predsednik. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Weber, vendar ne z vsem. To ne zadeva samo postopek, to ni birokratska razprava. To je temeljnega pomena. Gre za demokratično opravljanje dela. Evropski parlament bo lahko opravljal svoje demokratične naloge samo, če bo imel dostop do vseh podatkov. In želim povdariti dve zadevi. Prvič, potrebujemo dostop do mnenja pravne službe sveta. To je ključni element razmisleka Evropskega parlamenta. Če ne bomo imeli dostopa do tega, potem mislim, da svojega dela ne bom mogla ustrezno opraviti. Drugič, drugo poročilo gospoda Brožjera sem osupla že od. Julija lani razpravljamo o Swiftu in nikoli nam niste omenili, da se to poročilo sploh pripravlja. To, to me popolnoma preseneča. Kako sta lahko komisija in svet to nam zamovčala? In na koncu še filozofska opaska. Evropa je konstrukcija sui generis, tako rekoč. Ampak obstajajo določene usporednice z nacionalno politiko. In če nacionalna vlada ne obvesti svojega parlamenta ali če ne želi obvestiti svojega parlamenta o določenih temah, potem bi to vlado razpustili. To se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Gospod Štraser. Ja, ich möchte da. Ja, čist na kratko in izredno. Bi hotel povedati, da moja kritika ne velja za generalnega direktorja, ker gre za politično zadevo. In sicer prvič, eh, kar zadeva postopek predsednik parlamenta je svet in komisijo zaprosil v pismu, da zagotovi postopek, ki bi parlamentu omogočil, da si resno stvari ogleda. Popolnoma nerazumljivo je, da ta legitimna želja eh, ni bila izpolnjena. Drugič, kar zadeva eh, varnostno eh, vrzel če takšna vrzel obstaja, potem jo imamo zdaj. Namreč od 1. januarja do 31. januarja na vsak način. In jaz vam pravim, če ta gre to obstoja, potem imamo to zdaj, ampak kljub temu funkcionira. Kje pa je zdaj problem? Tretjič, kar zadeva vsebino. Mi člani odbora, nismo prepričani, ali imamo popolno besedilo, za katerega gre. Mi bi najprej hoteli vedeti, a imamo popolni tekst, imamo vse anekse, imamo vse eh, pripombe, a je, imamo vse, kar je eh, pravno eh, odločilno. Tu obstajajo zelo različne izjave. Marlamet ima pravico do tega, če hoče so odločati ima pravico torej, da dobi vse informacije, da lahko odloča. In drugič, moja osnova za odločitev, ali pristopimo k temu sporazuma, ne, je resolucija, ki jo je parlament sprejel eh, sredi eh, septembra. In tretjič, to vse, kar informalno slišim, neformalno slišimo, torej o obstaja torej nekaj problemov eh, na začetku teh pogajanj. In eh, je, me, v mestnem času se je to že uredilo in vesel bi bil, če bi se vse nejasnosti in eh, uredile, ki so obstajale. Hvala. Obveščajo nas, da so nam tolmači odobrili dodatnih deset minut. Zato, da pridemo do konca svojim dnevnim redom. Prosim vas, da dobro izkoristite teh dodatnih deset minut. Gospod Butarele bo spregovoril pet minut in povzel bo pravno mnenje v pisni obliki, ki ga že delijo. To so tehnični nasveti, ki ste jih mnogi zahtevali. Najprej bo spregovoril torej gospod Botareli, potem pa še Jonathan Fall v imenu komisije. You, uh, certain... Hvala, gospod predsednik. S postopkovnimi vprašanji se ne bom ukvarjal. Veliko komentarjev, ki ste jih izrazili, pa zadeva zasednost in zaščito krepitev varnosti še enkrat vam povem, da Libe ta vprašanja obravnava zelo resno. Povedati pa vam želim tudi, da ta vprašanja so posamično obravnavana v dokumentu, ki ste ga prejeli pred nekaj dnevi in sklepi so kratki in jasni. Z našega vidika so dokazi ki jih dobimo od EDPS, takšni, da ne izpolnjujejo pogojev za tako agresiven sporazum na področju zasebnosti. To v več vidikih prekriva obstoječe instrumente EU in mednarodne instrumente na tem področju. Določeni elementi sporazuma niso opredeljeni dovolj jasno da bi bili zadostni za prenos podatkov Združene države. Določena vprašanja so bila zelo vsebinske narave, druga vprašanja pa bi lahko rešili tako, da bi izboljšali ubeseditev določenih določb v prihajajočem sporazumu. Znam pa je zelo dolg. vsaj 16 glavnih točk je na tem seznamu, ki zadevajo ta instrument in ga primerjajo z drugimi manj agresivnimi instrumenti. In to je povezano z krepitvijo sporozumov o izmenjavanju finančnih podatkov za preprečevanje pranja denarja za sponzoriranje terorističnih dejanj. Mislimo, da je treba pokazati konkretno dodano vrednost. še posebej, nobene povezave ni med podatki, ki, so, ki se obdelujejo in ZDA. Nadzornik je v Evropi, zbirke podatkov so v Evropi in podatki se ne navizujejo, torej podatki, ki gredo v ZDA, se ne navizujejo na finančne transakcije po svetu. V tem dokumentu podpiramo kako pomembno je zagotoviti kakovost podatkov in jih omejiti. Poudarili smo tudi nekatere težave pri uporabi člena 4 začasnega sporazuma v zvezi s 8. členom sporazuma o vzajemni pomoči z združenimi državami. Bolje je treba razjasniti potrebo po neodvisnem nadzorniku, ki mora biti strani pravosodnih organov težka je interpretacija člena 4.6 v tem sporazumu. Gre za torej neke vrste prenose. Definicija namena pa je sedaj širša v drugem členu, torej kot tista, ki je bila navedena v prvem členu okvira sveta leta 2002 v zvezi z bojem proti terorizmu. Ukvarjali smo se tudi z shranjevanjem podatkov za pet let. Po našem mnenju dokazi ne podpirajo tega. In to smo primerjali z pridobljenimi podatki. Torej, pridobljeni in nepredobljeni podatki so takšni, da jih je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni pri raziskavi za boj proti terorizmu. Spodbujamo izmenjavo osebnih podatkov z drugimi tretjimi državami v zvezi s terorističnimi dejanji, kar zadeva 11. člen. To je poudarila poročevalka. Vsaj tri probleme vidimo pri izvajanju prvega člena oziroma prvega odstavka tega člena. Kaj ti? odstavek 11.1 omejuje to, ali se pravila za zaščito podatkov uporabljajo v Evropski uniji in če enaka jamstva niso zagotovljena v Združenih državah. Drugič, ista določba omogoča morebitne omejitve za to, da bi lahko organi za zaščito podatkov izvajali te preglede. Tretjič, pravice subjektov podatkov in pravica do nadomesti, nadomestila zaradi nezakonite obdelava so nične v našem pomenu ali ni konkretnega načina za njihovo izvajanje. Spodbujamo razjasnitev vidikov večjih sodelujočih udeležencev, to zadeva organe za zaščito podatkov, ne pa za druge entitete, povdarjamo potrebo po pravni podlagi, ne razumemo, zakaj je bila izbrisana omemba 16. člena, spodbujamo pa tudi koherenco z drugimi sporazumi, ki, so, ki ste jih zaprosili vi v zvezi z PNR in mnenju o PNR, še vedno pa smo seveda vam na voljo kajti vidim, da imate resne pomislike. So much, Hvala, gospod Butareli, za vse vaše razjasnitve. Sedaj pa še gospod Jonathan Fall. Um. Hvala. Najprej bom razočaral Lambrinidisa, ampak. Morda nisem zadnjič tukaj pred tem odborom. Ne vem, kdaj bom dobil novo delovno mesto, ampak Verjetno se to ne bo zgodilo kar jutri. Začel bom na koncu. Gospod Weber je spregovoril, pa tudi drugi so spregovorili o naslednjem. Ali nam bo uspelo v prihodnosti izpogajati boljši sporazum? Upam, da. Ta kratkoročni, začasni sporazum moramo nadomestiti z popolnejšim dolgoročnim sporazumom, seveda v okviru določb Lizbonske pogodbe. Komisija se bo pogajala o tem in upam, da nas bo parlament pri tem podprl. Na podlagi tega bomo pripravili sporazum, ki ga bosta podprla tako svet kot tudi parlament. Naloga ne bo enostavna. Tisti, ki smo v to vključeni, tukaj imam posebej v mislih švedsko predsedstvo v pogajanjih, v, konc, v koncu preteklega leta z američani, mi vemo, kako zahtevno je to. Gospod Butareli in drugi, ki se ukvarjajo s to temo, bomo seveda to resno upoštevali. Prav gotovo to ne bom jaz, ampak upam, da bomo dobili boljši sporazum, ki ga bo sklenila komisija, seveda ob podpori parlamenta in sveta. Ampak danes še nismo tam. Danes govorimo o določbi oziroma o tem začasnem sporozumu o nadaljevanju trenutne ureditve iz 30. novembra. To bo trajalo 9 mesecev in teh 9 mesecev že teče. In v tem času bomo morali začeti izvajati priprave na nov sporazum. Sedaj pa bom spregovoril o vseh kontroverznih zadevah, ki ste jih izpostavili. Koliko časa še imam? Uh, Deset minut, torej, odlično. Začel bom s gospodom Alvarom. Ne, čisto odkrito, ne strinjamo se s tem. Svet se ne strinja s tem, da sporozum ni v skladu z evropsko zakonodajo. Če ne bi bil, potem svet tega ne bi podprl, podpisal in vam predložil v potrditev. To je sedaj stvar mnenja, ampak zagotavljam vam, da komisija ni nasprotovala temu, da svet spreme tak soglasen sporazum. Mnenje komisije je bilo, da je to v skladu z vsemi veljavnimi določbami evropske zakonodaje, z listino temeljnih pravicah, in, z, in tako naprej. Drugače tega sporazuma ne bi bilo. Morda ste vi drugačnega mnenja, videli bomo, kako se bodo stvari izšle, ampak ne želim, da imate kakršne koli dvome. Komisija in upam, da tudi svet ne potrdita ničesar, kar ni v skladu z evropsko zakonodajo in še posebej z temeljnimi pravicami v Evropi. Več vas je omenilo vprašanje v zvezi s 16. členom. Upam, da bom to lahko čim bolj strnjeno obravnaval. O tem smo razmišljali, posvetovali smo se z odvetniki in preučili smo to zapleteno vprašanje pravne podlage na tem področju. Vsi poznamo zgodovino, tisto znano sodbo PNR, parlament proti svetu, o pravni podlagi kjer je podarjeno, da če je namen sporozuma o izmenjavi podatkov, varnost, boj proti terorizmu in policijski organi, da je to bilo včasih tretji steber, oziroma ni bil tretji steber, ampak prvi steber v sedanji ureditvi, pa je ustrezna pravna podlaga v 82 in 87 člen, členu pogodbe o delovanju Evropske unije. 16. člen pa je specifična pravna podlaga za specifično zakonodajo za zaščito podatkov. To bo pravna podlaga takrat, ko bo to potrebno za splošno zakonodajo o zaščiti podatkov. In Vivian Redding vam je že povedala, da bo to eden od pomembnejših prednostnih projektov v prihodnosti. Preučili bomo celotno zakonodajo na tem področju. Dobro, to je bilo stališče naših pravnikov in tudi sveta. Zato temu ne smete pripisovati veliko političnega pomena. Zdi se, da Torej, očitno je, da zato ni bil 16. člen vključen. Varnostna vrzel. Nekateri pravijo, da potrebujemo mnenja strokovnjakov, na svete strokovnjakov. To je seveda odvisno od vas. Na vas je, kako boste to obravnavali, to temo. Ko govorim o varnostni vrzeli, mislim naslednje. Pri tej zadevi želimo zagotoviti, da bo program za sledenje finančnim transakcijam vključen v to in to je pomembno pri zagotavljanju varnosti. Ampak to je naša premisa. Temu lahko nasprotujete, če želite, ampak tako pač je. Potem pa bi morali imeti določeno obdobje, daljše ali krajše, v katerem podatki potem niso preneseni. Kaj se bo zgodilo, če bo parlament rekel ne? če parlament reče ne, potem bo svet to sporočil združenim državam, da sporazum torej ne velja več. Tudi ameriški senat podobno stori za nas, zato ne bi smeli biti presenečeni. Naprimer, Liga narodov in tako naprej. Vsi poznamo to zgodbo. kaj se bo v praksi zgodilo. Sedaj lahko samo špekuliram, ampak Združene države, tako kot jaz, menijo, da je to pomembna stvar za njihovo varnost. Združene države bodo še naprej iskale podatke, uporabljale bodo običajne mehanizme pravnega sodelovanja, naprimer sodni poziv in tako naprej. Iskali bodo podatke v okviru SWIFT-a, to bom razložil kasneje. Našli bodo torej druge načine za pridobitev podatkov. Tako bodo sodni poziv izvajali v državi članici, ki bo najbolj tesno povezana s tem vprašanjem, ki ni tako daleč stran in evropska zakonodaja o zaščiti podatkov bi seveda oziroma bo v tem primeru veljala, vendar veljali pa ne, bo, veljali ne bodo te določbe o zaščiti podatkov, ki, katerim so se zavezale tudi Združene države Amerike in ki jim bodo ZDA torej sledile v okviru svojih pristojnosti. To bo izginilo. Vse določbe, ki smo jih vključili v sporozum za to obdobje, Vse to bo odpadlo. Prišlo bo torej do varnostne vrzeli ali do vrzeli na področju zaščite podatkov. Ne bomo pa dosegli tega vseobsegajočega kritja, ki ga zagotavlja sporozum za kakršnokoli obdobje že. Zakaj SWIFT ni bil omenjen? Predvsem zato, ker SWIFT ne želi biti omenjen. SWIFT si ne želi te publicitete, ki bi jo zaradi tega dobil, zaradi tega smo to skrili tako rekoč in z američani smo se dogovorili, da bomo nekoliko drugače postopali v zvezi s tem. Nihče, kolikor vem, nima namena, da bi to razširili na druge organe. SWIFT, kolikor mi je znano, dominira ta trg, če lahko tako rečem. In mislim, da mu to zelo dobro uspeva. ne morem govoriti o vseh postopkovnih zadevah, dolžina, kako dolgo traja, da dobimo določene prevode. Tudi vi veste, da je včasih prevajanje zelo zapleteno. In povem vam, da tukaj ne gre za nobeno zaroto. Nihče ne želi nikogar užaliti, to je delika, delikatna stvar med institucijami EU, sedaj je nova Lizbonska pogodba in tako naprej. To je delikatna zadeva tudi z vidika čezatlantskih odnosov in vi ste politiki, jaz ne, ampak zdi se mi, da bi se morali vsi prizadevati za to. Ne, ne, prav gotovo nisem politik. Nisem bil nikoli izvoljen. Kakorkoli že. Mislim, da si moramo vsi, ne glede na to, kakšna je naša funkcija, prizadevati, da bi našli razumne načine za nadaljevanje dela, ne da bi pri tem ustvarili domačo ali mednarodno krizo. Sodnik Brugier ima dvoletno pogodbo, da zagotovi dve poročili. To je bilo znano tudi v parlamentu in ta pogodba poteče aprila letos. Torej, logično je in nihče ni tega namerno naročil in logično je torej, da je sedaj čas, da pripravi drugi krok preiskav in seveda tudi drugo poročilo. In upamo, da vam bo to prišlo prav pri razmisleku, ali bi podprli ta sporazum in tudi seveda pri razmisleku o tem, ali boste podprli to končni sporazum, o katerem se bomo pogajali kasneje. Poskusil sem biti kratek, prepričan sem, da nisem podal vseh odgovorov na vsa vprašanja. To je sporazum, ki je bil izpogajan na podlagi vaše resolucije. Lani upoštevali smo vaše pomisleke, vaša mnenja in svet meni, to, s tem se strinja tudi komisija, torej svet meni, da je to v skladu z evropsko zakonodajo in našimi visokimi standardi in urednotami v zvezi z spoštovanjem človekovih pravic. Ali bi lahko bilo naslednjič bolje? Prizadevamo si lahko za to, sedaj smo institucionalno bolje opremljeni za to, ampak začasna veljava tega sporazuma je bila pomembna za države članice v svetu in za Združene države Amerike. Naše mnenje je, da bi morali s tem nadaljevati. Hvala, gospod Fol, hvala za trdo delo, ki ste ga opravili, ko ste povzeli vse skupaj. Gospod Butareli pa želi še nekaj povedati. I, I